Good morning, everybody. Dobro jutro. Predsedoval bom v španščini. Lep pozdrav vsem, najprej bi vas rad lepo pozdravil. Danes bi se na začetku te seje, ki predsedujem, rad zahvalil maloštevilčnim članom, ki so tu v tem trenutku prisotni, zato da ste me včeraj izvolili za podpredsednika tega odbora. Z veseljem sem prevzel to funkcijo, nadomestil bom pa bila Zalbo, ki je bil podpredsednik, koordinator, pa tudi moj dober prijatelj. Tako da upam, da bom dobro opravil vlogo, ki jo je prej opravljal on tako da ne bo ste pozabili na en način, po drugi strani pa, da ga tudi ne boste preveč pogrešali, glede na to, da bom sam sedaj prevzel funkcijo podpredsednika. Nadaljujemo pa z dnevnim redom, osma točka, letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Kot veste, je konferenca predsednikov v letošnjem letu sprejela odločitev, drugače smo porazdelili odgovornost, ko gre za letno poročilo teh finančnih dejavnosti, kaj počnemo mi, kaj počne odbor za proračun. Mi, Ekon, se ukvarjamo torej z letnim poročilom o finančnih dejavnostih in pripravljamo mnenje. Kolega Kirkos pa je poročevalec. Thank you, Hvala lepa gospod predsedajoči. Za poročilo smo dobili približno 316 predlogov sprememb. Proces je naslednji. 6. februarja bomo imeli razpravo. Ne, se opravičujem, pravi govornik. Imeli bomo srečanje poročevalce v senci 7. decembra. Govorili bomo o predlogih sprememb, poskusili bomo predloge sprememb kategorizirati, zato da lahko pripravimo kompromisne predloge sprememb, upam. O poročilu bomo potem glasovali v odboru 6. februarja. Na plenarni seji pa bomo o tem poročilu glasovali marca. Gospod Hojer, predsednik Evropske investicijske banke, pa nas bo predtem obiskal na plenarnem zasedanju in odgovoril na naše vprašanja. Takšen je postopek. Zdaj pa vam bom podal nekaj splošnih komentarjev o tem, kaj smo do sedaj dosegli. veliko je predlogov sprememb v zvezi z vprašanji okrog davkov ter posrednikov. Govori se tudi o prihajajoči zakonodaji Evropske unije na področju obdavčevanja. Evropska investicijska banka dobro dela, gre za učinkovito institucijo, vsaj po mojem mnenju. prosili jih bomo, da nadaljujejo s svojim delom, kar zadeva obdavčevanje, vendar obstajajo tudi praktični elementi. Naprimer, ne moremo jih prositi, da izvedejo ukrepe, za katere nimajo mandata. Zadeve so politično predvsej zapletene na tem področju. Ne smemo jih preveč obremeniti, vsaj ne po mojem mnenju. Ne smemo jih obremeniti z zahtevami, ki so bolj namenjene davčnim oblastem. Seveda moramo ustrajati pri tem, da izvajajo ustrezno zakonodajo Evropske unije, kar zadeva izogibanje davkom in davčne oaze. Evropska investicijska banka prav tako zahteva, da stranke ravnajo v skladu s temi standardi. EIB bi morali tudi prositi, da podpre pobude Evropske komisije v zvezi s tem, da se preprečuje izogibanje davkom in agresivno davčno načrtovanje, tudi kar zadeva etap in druge ukrepe. To priporočilo je bilo objavljeno leta 2016. Druga priporočila zadevajo EFSI ali Evropski sklad za strateške naložbe. V poročilu ne bomo govorili podrobno o EFSI-ju, zato ker se za to pripravlja posebno poročilo. Ampak ustrajamo pa pri tem, da je treba EFSI izvajati tako, da se spodbuja kohezija in krepi geografska porazdelitev. Prosil sem za statistične podatke EFSI-ja in povem vam lahko, da je zadeva precej zapletena. Zakaj? Večina finančnih sredstev je namenjenih večjim državam, ki so tudi bolj razvite in imajo večja gospodarstva, ampak če si pogledamo po razdelitev sredstev v primerjavi z BDP, potem imajo prednost manjše države v Evropski uniji ali države s strukturnimi težavami. Zato je zadeva pač seveda odprta za politično interpretacijo. V poročilu bi EIB vseeno morali prositi, da se loti vprašanj, ki izhajajo iz zadnje ocene delovanja EFSI-ja, vključno z ciljem kohezije. Tretja kategorija predlogov sprememb zadeva nadzor Evropskega parlamenta in spremljanje Evropskega parlamenta. Povedati vam moram, da EIB že deluje v močnem okviru odgovornosti do Evropskega parlamenta. Na letni ravni Evropski parlament že pripravlja tri poročila o dejavnostih EIB. Imamo poročilo o finančnih dejavnostih EIB, to pripravljata odbor Ekon in odbor za proračun. Potem imamo poročilo o nadzoru finančnih dejavnosti, to poročilo pripravi odbor za proračunski nadzor in poročilo o izvajanju EFSI. To poročilo pripravi tudi odbor za ekonomske in monetarne zadeve v sodelovanju z odborom za proračun. Podarjam še nekaj, kar zadeva zapisnike zasedanja odbora EIB. Sem zato, da se objavi zapisnik. To bo koristilo preglednosti. Četrta kategorija predlogov sprememb zadeva podnebne ukrepe. 20,7 milijard evrov so namenili temu leta 2015. To je največji znesek, ki ga je EIB kadarkoli namenila tej temi. Podnebna strategija banke si prizadeva, da bi v prihodnih letih dosegli ali presegli 20 odstotkov financiranja. Leta 2015 je bilo tudi rekordno leto, kar zadeva posojila na področju energetske učinkovitosti. Po drugi strani pa so za obnovljive vire energije namenili 3,4 milijarde evrov. To je manj od preteklih let. Leta 2014 je bil ta znesek 5,9 milijard evrov. Glede podnebnih ukrepov se torej pojavljajo določena vprašanja, ampak mislim, da je v splošnem EIB na pravi poti. Peta kategorija predlogov sprememb zadeva begunce in vlogo EIB pri pomaganju pri reševanju begunske krize. Naložbe naj bi imele prednost naprimer v tretjih državah, ki se soočajo z tem problemom. Zato moramo razmisliti o morebitnih kompromisih, kar zadeva begunce. in na koncu še precej kompleksno vprašanje, ker se ne bom spuščal v podrobnosti, ampak uh, veliko predlogov sprememb zadeva podrobnosti glede posameznih projektov. Preučiti bo treba torej posamezne projekte, EIB bomo prosili, da nam zagotovi več podatkov o teh projektih. V splošnem pa se želim, kolikor je le mogoče, izogniti temu, da bi se začeli ukvarjati s specifičnimi projekti. Ne želim se spuščati v podrobnosti, kajti nismo dovolj dobro obveščeni o tem. Dobro. Takšen je splošni pregled. Mislim, da bomo lahko dobro sodelovali in tudi našli potrebne rešitve. prizadevali si bomo najti tudi dobre kompromise, zato upam, da bomo na koncu dobili poročilo, ki bo zadovoljivo za večino kolegic in kolegov. Hvala, hvala lepa, gospod Kecos. Zdaj pa dobi besedo prva poročevalka v senci, na mesto poročevalca v senci, gospa Beres. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in dobrodošli v tej svoji novi funkciji. Tudi sama sem danes Katalin Ima. No, bolj resno. Rada bi opravičila poročevalca v senci, namreč zadržanje, ker vodi intenzivno volilno kampanjo v Romuniji. Ta točka je pač danes uvrščena na dnevni red, tega nismo predvidevali. Kolikor vem, ste odpovedali tudi srečanje poročevalcev v senci, ampak upam, da bo prihodnji teden organiziran sestanek poročevalcev v senci. Računamo, da bo dosežen kompromis. V tej razpravi pa naj bi se pogovorili o tem, kako naj bi ti kompromisi izgledali. Preden se lotim same vsebine besedila, bi rada izpostavila, da je na zadnji izmenjavi mnen z predstavnikom Evropske investicijske banke, naj uljudno to rečem, na nek način vse je izgledalo tako, da smo bili razočarani, pričakovali smo dodatne odgovore. Rekli smo, da naj bi gospod Hojer prišel tudi na plenarno zasedanje, ampak saj lahko o Evropski investicijski banki govorimo tudi v odboru Ekon. Lahko bi se odzval na pomisleke poslancev zlasti, ko gre za upravljanje te institucije. Namreč, ko je bil na zadnje v odboru, ni ravno žalil Evropski parlament, ampak bil je precej kritičen do Evropskega parlamenta, zato ker smo kazali s prstom na tiste sporazume, ki so bili podpisani in nas ne zadovoljujejo. Predvsem nas je motilo, kakšna metoda se uporablja, kakšni instrumenti, kakšni sporazumi se podpisujejo. Te zadeve treba spremeniti. Poleg tega. Obstaja kar nekaj kritičnih vprašanj, dve vprašanje, tri vprašanje. Tudi poročevalec je že omenil to vrstne težave, naj predstavim nekoliko drugačen pogled na vse skupaj. Evropska investicijska banka bi morala biti zgledna banka. Gre za Evropsko javno banko, zato mora dajati zgled, ko gre za upravljanje. Bolj natančno, zgledna mora biti tudi, ko gre za davčna vprašanja. Evropska investicijska banka ne more biti slepa, ali pa malomarna. Ko sklepa partnerstva z državami, s podjetji in tako naprej, vedno mora preveriti tudi davčna vprašanja. Predvsem pa mora strogo izvajati pravila tako znotraj svoje strukture, kot tudi v kontekstu partnerjev, s katerimi sklepa sporazume. Razen parih lepih besed pa strani banke nismo slišali kaj bolj konkretnega. In upam, da bo to poročilo omogočilo, da storimo korak naprej tudi na tem področju. Kar zadeva geografsko porazdelitev, poročevalec je rekel, da je zelo kompleksno brati vse te številčne podatke. Kakorkoli že, zdi se mi, na podlagi tega, kar je povedala Evropska investicijska banka, da je tu na kocko postavljeno zaupanje parlamenta. Na no, vse zadnje smo komisiji dovolili, da na Evropsko investicijsko banko preloži izvajanje Junkerjevega načrta EFSI. Rekli smo, da bomo s tem orodjem skušali spodbuditi dobro prakso in tudi boljše upravljanje v Evropski investicijski banki. Zagotovo mora banka kot takšna biti rentabilna, kovati tudi dobičke, vendar mora istočasno skrbeti tudi za to, da se zadeve geografsko ustrezno porazporedijo. Dajati mora tudi podporo naložbam. Tam, kjer naprimer zasebni sektor po naravni poti sam ne prispeva svojega deleža k javnim naložbam. Potem je pa tu še vprašanje pariškega sporazuma in sklepov iz okvira tega sporazuma. EIB bi morala seveda spodbujati tudi bolj ekološke naložbe. Vesela sem, da sem v razpravah v svetu razbrala, da upoštevajo tudi tisto, kar smo želeli pri Junkerjevem načrtu. To, kar smo zahtevali, da se spremeni v prvem Junkerjevem načrtu, se bo očitno upoštevalo v drugem Junkerjevem načrtu. Poročevalec bo moral preveriti tudi, kakšen bo vpliv Brexita, naprimer na samo delovanje EIB-ja, zlasti z vidika financiranja, pa tudi z vidika naložbene strategije. Se upravičujem, predsedujoči, ker sem bila absolutno predolga. Hvala lepa za to strpnost. Prvič predsedujem, tako da hvala lepa. Hvala lepa. V imenu EKR. Kdo se bo glasil? Nihče. Prav. V al v imenu Alde tudi nikogar guje, kolegice Lopez Bermeho. Hvala lepa, gospod predsedujoči, lep pozdrav. Evropska investicijska banka ima kar nekaj težav tudi pri izvanju Junkerjevega načrta in te težave so nam znane. Namreč občutek imamo, da se leto za letom pogovarjamo in pritožujemo nad istimi težavami. EIB nima zadostnih upravnih zmogljivosti, nima ustrezne upravne strukture, niti nima dovolj zmogljivosti, da bi spodbujala MSP-je in realno produktivnost. Mi smo na nek način postali talci teh makroprojektov, ki so večinoma špekulativne narave, oddaljeni so od našega ozemlja in ne koristijo našim državljanom. Zato se mi zdi, da bi EIB morala biti nekoliko bolj konzervativna. Poskrbeti bi morali predvsem za naše interese, ne pa za interese obsežnejšega kapitala in drugih akterjev. EIB bi morala sodelovati tudi z organiziranimi civilno-družbenimi organizacijami in tudi z javnim sektorjem, da ne bodo ti postali zgolj neki kmetje na šahovnici privatizacije, ki se izvaja v Evropski uniji. Evropska investicijska banka bi morala ponuditi javna sredstva vsem tistim akterem, ki ta sredstva potrebujejo za to, da bi vlagali v evropsko gospodarstvo, da bi spodbujali socialno in regionalno kohezijo. Še zadnje vprašanje. Vi imate svoj načrt, ampak zdi se mi, da je ta načrt precej nepregledan. Že kar nekaj časa se pritožujemo nad tem, namreč tudi kar zadeva okupacijo Palestine, ugotavljamo, da EIB to na nek način podpira. Mi smo na COP22 že izpostavili, kateri so tisti najbolj problematični projekti, ki jih financirate tudi v kontekstu Zahodne. Sahare. Mislim, da bi morali spoštovati človekove pravice in tudi temeljno listino človekovih pravic v Evropski uniji, spoštovati bi morali vse te dokumente tudi ko kot banka izvajate ukrepe. Spoštovati bi morali evropsko zakonodajo. Upam, da bomo s poročevalcem še delali v tej smeri, da bo EIB bolj koristna in tudi bolj demokratična, tako za evropske državljane, kot tudi za državljane sosednjih držav. Najlepša hvala, gospod Lopez Bermeho. V imenu zelenih. Hvala lepa. Gospod Kircos, natančno sem vam prisluhnil in nekaj vam moram povedati. Včasih se sprašujem, ali mi tukaj sploh vemo, kaj se dogaja zunaj parlamenta. Kajti, ko poslušam vas, je vse v redu. EIB opravlja svoje delo, spoštuje svoj mandat, vse je lepo in prav, velike države dobijo več, ampak eh, če pogledamo po BNP-ju, BDP-ju dobijo manjše države več in tako naprej. Lahko bi rekli torej, da je vse v redu. Tudi Clintonova je to govorila. Vsi pravijo, da je po črki zakona vse v redu in ljudje nam naj zaupajo. No, naj vam povem nekaj o naših predlogih sprememb, kjer mi opozarjamo na napake. In če ne bomo mi opozorili na napake, kdo bo? No, na začetku vam lahko povem, da 90 odstotkov finančnih sredstev iz EFSI-ja, pod mandatom EIB gre EU15, polovica od tega pa gre velikim državam. Ali lahko rečete, da Nemčija ne dobi svojega poštenega deleža? No, pošten delež za Nemčijo bi bil nič. Nemčija ima preveč denarja, Nemci bi morali vlagati veliko več in oni imajo sredstva za to. Zakaj bi EFSI in EIB namenili en sam cent tej državi? Zato, ker oni imajo zmogljivost in finance za to. Vprašanje ni, ali dobijo Nemci, Francozi in Združeno kraljestvo dovolj ali več od tega, kar jim gre. Ne, naložbe bi morali iti tja, kjer so potrebne in kjer ni zmogljivosti za to. Ko govorimo z razvojnimi bankami, slišimo, da EIB vedno poskuša doseči, da avtorji prevzamejo bolj tvegane dele, EIB pa prevzame varne dele. In EIB želi izvesti projekte, ki bi jih tako ali tako vsi financirali. Dodatnosti torej ni, tveganega kapitala prav tako ne. Zato pričakujemo, da bo EIB prevzela vodilno vlogo na tem mestu. No, EIB pa zdaj vodi od zadaj, če lahko tako rečem, in ne prevzema svojega deleža odgovornosti. In še nekaj, če si pogledamo časovnico, zdaj smo že Na polovici EFSIA in samo 33 odstotkov naložb je bilo odobrenih in samo 20 dejansko tudi podpisanih. Čeprav je vsak začetek težak, ampak to vseeno ni zadovoljivo. Kar zadeva samo naravo naložb. Ali, ali veste naslednje? EIB ima 25-odstotni cilj na področju obnovljivih virov energije. V redu, ampak ali si, ste si pogledali trende? Naložbe gredo dol za 21 odstotkov v zadnjem letu. In naložbe v fosilna goriva se večajo. 25 odstotni je cilj, ampak minus 21 odstotkov namenjamo za obnovljive vire energije. Pa kje smo, v katerem stoletju, na katerem kontinentu smo v Evropi? Ne vem. Če poslušam Junkerja in podobne, bi morali v to vlagati, tega pa ni. EIB pa počne prav nasprotno. Dobro, rekli boste, da poslušajo svoje politične gospode, ampak eh, potem bi morali politične gospode prositi, da naredijo tisto, kar je treba, vključno s Katajnenom. Zakaj EIB še vedno financira projekte iz 19. stoletja? Posvetiti bi se morali projektom, ki pomenijo, da bo Evropa glavna v energetski tranziciji. Lahko bi še nadaljeval, ampak to so naši predlogi sprememb. Torej, če Evropski parlament ne bo pristopil zdravorazumsko, ne samo tehnično, in če ne bomo obozarali na napake, potem kdo bo to storil? Zaradi takšnega zanikanja realnosti se ljudem zdi, da je politika oddaljena od realnosti. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod Valje, v imenu FDD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu. Upam, da bomo imeli priložnost še delati na tem poročilu, zato da bi vključili tudi pripombe številnih drugih skupin. V zadnjih letih smo namreč precej delali tudi na poročilih iz prejšnjih let, zato se mi zdi, da bi morali to vaše poročilo dopolniti tudi s pripombami drugih odborov, naprimer odbora za nadzor proračun, na katerega član sem. Upravljanje, preglednost, boj proti utaji davkom, to so zadeve, na katere bi se morali še osredotočiti tudi posebno odbora Panama in tak se s tem ukvarjala. Veliko smo slišali o upravljanju, o reševanju konfliktov interesov, potem o teh umestnikih, o neposrednih posojilih MSP-jem, ali je to znotraj mandata ali ne. Kar nekaj težav se je nam reč pojavilo na tem področju, zlasti, kadar se sredstva posredujejo preko umestnikov, ki se po možnosti nahajajo v davčnih oazah. To bi morali spostaviti. Evropska investicijska banka včasih ne ponuja niti disagregiranih sintetičnih podatkov v zvezi z dejavnostmi znotraj in izven Evropske unije. Poleg tega ne vemo, kakšne so ocene učinka ex ante in ex post. Mislim, da bi morali ponuditi celovite informacije s tem v zvezi, pa tudi v zvezi z javnimi naročili in razpisi. Namreč na evropski ravni se toliko ne pojavljajo težave v zvezi z organiziranim kriminalom v teh sektorjih, v Italiji pa imamo s tem hude težave z mafijo in tudi z organiziranim kriminalnimi združbami. Potem je tukaj nekaj kritičnih pripomp v zvezi s projekti EIB-ja, zlasti ko gre za infrastrukturne projekte, namreč slišimo, da so pogosto takšni projekti neprimerni, predvsem z vidika finančne izvršljivosti, z vidika okoljske vzdržnosti in tudi z vidika prinašanja dodane vrednosti na socialnem in gospodarskem področju. Pogosto se ti projekti nanašajo na neke zastarele infrastrukture in tako naprej. Pogosto vidimo, da pri projektih, ki se nanašajo na avtoceste, poja, podajate precej optimistične napovedi, pri drugih projektih ste premalo optimistični, zlasti pri energetskih projektih, zato se mi zdi, da bi morali poskrbeti predvsem za to, da bodo evropski državljani financirali druge projekte, ne pa takšnih projektov, ki ne prinašajo dodane vrednosti, niti ko gre za energetska vprašanja, niti za socialno vprašanje. Glede javno-zasebnih partnerstev, tu se vedno pojavljajo določeni pomisliki. Pogosto smo namreč izpostavili tudi pri prejšnjih poročilih, naprimer v mestrah ali pa v Španiji, s kakšnimi težavami smo se soočali, kaj je potem nastalo pri teh projektih. Državljani oziroma javni proračun so morali pokriti izgube pri takšnih projektih. Nekaj kritičnih pripomp je bilo podanih tudi na Junkerjev načrt, namreč številni projekti se nanašajo na infrastrukturo, ki iz okoljskega vidika predstavlja veliko breme, naprimer rafinerije, avtoceste, potem obrati za skladiščenje plina, naftovodi, plinovodi. Vseeno ste te projekte podpirali tudi v okviru Junkerjevega načrta. Ne vem, ali ste s tem želeli podpreti Junkerja in njegovo komisijo, ampak glede na to, da se projekti iz Junkerjevega sklada vršijo predvsem v tej smeri, ne vem, kako bo se skupaj izgledalo prihodnje. V vsakem primeru bi morali biti bolj kritični do tega vidika. Junkerjev načrt namreč ni uspel doprinesti dodane vrednosti tem projektom. Pravzaprav se vedno financirajo projekti, ki so škodljivi za družbo, pa tudi za okolje. Rekli ste tudi, da bomo financirali projekte, ki se nanašajo na prehod na čistejše energije, potem da bomo financirali večjo energetsko učinkovitost, ampak kot kaže pri teh projektih ne zagotovite dovolj denarja. Upam, da bo poročevalec v svoje poročilo vključil tudi te pripombe, zato da bi poročilo odražalo mnenje večjega števila skupino parlamentu. Hvala. NF, no, Hvala lepa. Strani ENF ni nikogar, če se ne motim. S tem smo zaključili s krogom poročevalcev v senci. Nihče drug ne prosi za besedo. Tako da lahko besedo predam nazaj poročevalcu. Gospod Kirtos, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da lahko nadaljujemo in poiščemo zanimive kompromise. Seveda se tudi sam želim, da bi EI bila vzorna banka, kako je rekla gospa Berez, mislim, da upravljajo dobro delo, ampak da bi lahko delali še boljše. Tudi mislim, da bi mi lahko izboljšali geografsko porazdelitev naložb, seveda pa obstajajo praktične težave. Naprimer, prihajam iz Grčije in nacionalnih promocijskih bank več nimamo, zaradi tega so zadeve težje. EIB zagotavlja del financiranja in če grški bančni sistem ne bo mogel pokriti preostanka financ, potem pač projektov ni mogoče financirati. O tem sem govoril z ljudmi iz EIB in z grškimi ekonomisti. Veste, da se moja država sooča z največjimi strukturnimi težavami v svojem gospodarstvu in nujno potrebujemo dodatne naložbe. Podprli bomo izvajanje sporazuma iz Pariza, mislim, da to moramo storiti, še posebej zaradi prihoda Trumpa v ZDA. Strinjam pa se tudi, da moramo ugotoviti, kaj Brexit pomeni za delovanje EIB-a in za njene možnosti delovanja v prihodnosti. Kako sem dejal, mislim, da bomo pripravili bolj zanimivo analizo in eh, mislim, da EIB dejansko pomaga MSPM. Strinjam se, da vse ni v redu, s to izjavo vse strinjam, ampak mislim, da moramo biti konstruktivni, kar zadeva kritiko. Na vse zadnje smo v Evropski uniji v situaciji, ko imamo veliko večje težave od delovanja EIB. Hvala. Najlepša hvala. Poročevalec je že povedal, koliko predlogov sprememb je bilo vloženih, več kot 300. 6. februarja naj bi glasovali o tem, marca pa naj bi potem o poročilu glasovali na plenarnem zasedanju. Če še ni nobenega drugega vprašanja, predlagam nekje petminutni odmor, potem pa se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. Čaka nas dialog oziroma izmenjava mnen s predsednikom Evroskupine. Kratek odmor, pet minut.

So dear colleagues, good morning. Spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni. Pozdravljamo Jurana Dajzelbluma kot predsednika Evroskupine. Imeli bomo gospodarski dialog in izmenjavo mnen glede izvajanja priporočil za posamezne države in glede zadnjega svežnja, ki ga je komisija sprejela glede evropskega semestra. Vemo, da bo prihodnji teden potekalo pomembno srečanje na to temo. Nekatera vprašanja iz svežnja so zelo pomembna, tudi ko gre za fiskalno unijo in za sedaj že slovita priporočila za ekspanzivno fiskalno naravnanost evroobmočja. Prepričan sem, da bo to zelo zanimivo za naš odbor. To je korak naprej pri oblikovanju bolj usklajenega pristopa na področju fiskalne politike evroobmočja, ker je fiskalna politika zelo pomemben eh, del monetarne politike. Ne bi pa se smeli preveč zanašati samo na monetarno politiko. Potem je tu seveda še vprašanje Grčije potekajo razprave o drugem pregledu, pa tudi o ukrepih za odpravljanje dolga. Tudi to je pomembno in veselim se zanimive razprave z vami. Sedaj pa vam dajem besedo za uvodni nagovor. Amen. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem lahko zopet v odboru Ekon za gospodarski dialog. Danes bom povedal par besed o gospodarski situaciji, o vprašanjih, s katerimi se Evroskupina ukvarja v zadnjih mesecih, ki ste jih omenili tudi vi v svojem uvodu, gospod predsednik. Jesenska napoved komisije 2016 in zadnji podatki so potrdili, da vidimo zmerno gospodarsko rast. Spodbudno je, da pričakujemo, da bo evroomoče četrto leto raslo. Povečala se je tudi stopnja zaposlenosti in več razpoložljivega dohodka in povečana zasebna poraba še naprej spodbuja ta pozitivni razvoj. Vseeno pa ne moremo počivati na lovorikah. Opažamo sicer znižajoče se stopnje brezposelnosti, vendar je brezposelnost še vedno zelo pereč problem v številnih območjih evra območja. Zagon, ki smo bili priča nedavno, je začel pojenjati in gospodarski obeti so podvrženi nejasnosti. Tako da je sedaj čas, da zagotovimo, da bo rast bolj samozadostna. Zato se moramo sredotočiti na naložbe, močno fiskalno politiko, strukturne, in, uh, strukturne reforme in uh, reforme v finančnem sektorju. Države članice imajo možnost, da vplivajo na to agendo. Ena izmed možnih rešitev je centralizacija. Lahko pa bi rešili naše težave tudi preko spostavitev bančne unije, kar pa zagotovo ne bo razrešilo čisto vseh težav. Obenem je treba zagotoviti pozitivne vplive finančnih odločitev na, v celotno monetarno unijo. Zaradi tega Evroskupina vodi tematske razprave o rasti in delovnih mestih. Te razprave so naslovenje evroobmočju in eh, državam članicam. Tako zagotavljamo boljše osveščanje in izmenjavo najboljših praks na različnih eh, področjih politik. V prihodnosti bi radi še ukrepili pritisk strani enakih in radi bi storili korak k um, čezdržavnemu oblikovanju referenčnih uh, pravil, naprimer, ko gre za okvir za insolventnost in uh, pokojninske sisteme. Prav tako moramo biti bolj pozorni na to, da bo rast postala bolj vse vključujoča, tako da bodo vsi imeli koristi od eh, reformnih prizadevanj in ekonomskega okrevanja. Poglejmo si še fiskalne politike. Prizadevanje za solidacijo strani držav člani so obrodila sadove. Eurostat je prejšnji mesec objavil poročilo in eh, na združeni ravni je javni dolg znašal 2,1 odstotka v primerjavi s 6,2 odstotkoma pred šestimi leti. Pričakujemo, da bo javni dolg v letu 2016 padel na 2,8 odstotka. Javni dolg se je začel zmanjševati in eh, znaša 90,4 odstotka. Jesenska napoved pričakuje, napoveduje, da lahko pričakujemo nenehno zniževanje teh indikatorjev. Vendar pa so te podatki zakrili heterogenost in v nekaterih državah članicah je treba storiti več za to, da zagotovimo vzdržnost javnih financ in okrepimo zmožnost teh trgov, da absorbirajo šoke. Kar pomeni, da je treba zagotoviti, da so fiskalna pravila, o katerih smo se dogovorili, ustrezno izvajana posod. Evroskupina bo na naslednjem eh, srečanju, rednem srečanju 5. decembra, posvetila nekaj pozornosti tudi osnutkom proračunskih načrtov strani držav članic. Predlaga se tudi širitev fiskalne naravnanosti za nič cela pet odstotka BDP evra območja, tako da naj spregovorim nekoliko podrobneje še o tem. Najprej, kar se tiče kredibilnosti. Doslednji moramo biti pri tem, kar počnemo in kar govorimo. Fiskalne zahteve priporočil za posamezne države temeljijo na paktu za stabilnost in rast. O teh priporočilih smo se dogovorili letos in eh, ta priporočila bi morali, eh, morali odražati tudi načrti za leto 2017. Tu pa bi lahko črpali koristi iz eh, fiskalnega pristopa, ki ga sedaj predlaga komisija. Drugič, med od Odgovornost institucije je zelo pomembna. Komisija mora odigrati svojo vlogo pri tem, da zagotovi, da države članice spoštujejo zahteve pakta za stabilnost in rast. Sedaj poteka razprava o fiskalnih spodbudah. Mi morale države porabiti več. V fiskalnem manevrskem postoru, ki nam je na voljo, obstaja prostor za nadaljne naložbe v infrastrukturo in komisija ima mandat, da izda priporočila za uporaba, uporabo razpoložljivih možnosti iz fiskalne naravnanosti. Dejansko uporaba pa je še vedno v rokah držav članic. Sedaj bi spregovoril še o bančni uniji. Enotni odbor za reševanje bank je začel delovati v tem letu skupaj z enotnim mehanizmom za nadzor, ki že deluje že dve leti. Vse države so sedaj začele izvajati tudi direktivo za sanacijo in reševanje bank. Ratificirale so tudi medvladni sporazum o enotnem skladu za reševanje bank. Sporazumi o instrumentih za financiranje za namene premostitvenega financiranja v okviru enotnega sklada za reševanje se šele podpisujejo. Vseeno pa je to omogočilo začetek eh, tehničnega dela na področju enotnega sklada za reševanje bank. To je eden izmed tistih elementov, ki jih je še treba dograditi. Prepričan sem, da je dobro delujoča bančna unija ključnega pomena za dobro delovanje enotne valot, valutne unije. Dokončanje bančne unije bi moralo biti naša predna naloga skupaj z zapolnitvijo vrzeli v spostavitvi unije kapitalskih trgov. Treba je zagotoviti tudi zmanjšanje tveganja in rast. Zaradi tega se zahteva hitro sodelovanje sodzakonodajalcev pri sprejetju paketa, ki ga je predložila komisija na tem področju. In na zadnje, dovolite, da spregovorim še v Grčiji. Od gospodarskega dialoga, ki je potekal februarja, vidimo znaten napredek. Uspelo nam je zaključiti prvi pregled in grške oblasti so sprejele dobre reforme, ki so bile usklajene z projekt, programom, ki je bil oblikovan lani. 24. maja smo dosegli okvirni sporazum glede ukrepih za vzdržnost eh, dolga. To vključuje kratkoročne ukrepe tehnično delo na tem področju že skoraj da zaključeno, tako da bomo te ukrepe lahko izvajali od sedaj naprej do konca programa sredi leta 2018. Predvideli smo, da bi nadaljne ukrepe glede dolga izvedli na dolgi ali pa srednji rok, pač odvisno od uspešnosti programa do sredine leta 2018. Želimo zagotoviti tudi trajnostnost ukrepov. Če bo Grčija še naprej močno zavezano izpolnjevalju ciljev iz programa, bo IMF e lahko na predlog odbora omogočil popolno sodelovanje Grčije v programu za finančno pomoč. Drugi pregled tudi poteka že sedaj in upamo, da bomo do decembrskega srečanja evroskupine lahko podpisali dogovor na ravni zaposlenih. Do sedaj smo dosegli veliko napredka. To bo omogočilo Evroskupini, da bo nadaljevala z razpravami o kratkoročni, srednjeročni in eh, dolgoročni perspektivi. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala tudi vam za zelo obsežen uvodni nagovor. Veliko pomembnih vprašanj ste izpostavili in prepričan sem, da se bodo kolegi še podrobneje spustili v ta področja. Naj samo pripomnim, da so priporočila za posamezne države različna in da so privedla do nekoliko spremenjene fiskalne naravnanosti. In to se zdi primerno v trenutnem makrofinančnem okolju. Mislim, da je to dobra politika. Vsaj, vsaj osebno mislim, da je priporočilo komisije v tem pogledu dobro bomo pa videli, kaj o tem menijo kolegi. Najprej Ester Delange. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom spregovorila v angliščini, sem že poskušala v nizozemščini, ampak vem, da bo predsednik Evroskupine tako ali tako odgovoril v angliščini, tako da se bom držala angliščine. Bi se dotaknila vaših priporočil za posamezne države in nedavnega sporočila komisije glede fiskalne širitve. Najlepša hvala za vaše pripombe. Zelo natančno sem prisluhnila tudi nizozemskemu premijeju, ki je dejal, da ta poziv k ekspanziji v številnih državah članicah um, je rezultat slabih analiz. To je jasno dejal v raz, intervju za radio. Tudi gospod Moskovici je um, govoril tako kot vi. In uh, liberalni evropski mediji so mm, dejali, da si morda želi celo mm, vaše službe na evropski ravni, ne na nacionalni ravni. Ampak pustimo to ob strani. Pravzaprav me zanima naslednje. Ali lahko komentirate, da se strinjate s to analizo, da ni bilo pametno pozvati k fiskalni ekspanziji? Na to pa je gospod Moskovici dejal, da Če bi storili to, bi bil to dokaz tega, da komisija želi stopiti od agregiranega zbiranja finančnih podatkov k vlogi dejanskega finančnega ministrstva za evroobmoče. Ali mislite, da gre dejansko za to, bi morali iti v to smer? To je moje vprašanje. Uh, In še glede Edisa, glede Evropskega sistema za zavarovanje depozitov. Vem, da se zelo borite za to. Ali menite, da zvezan za m, mm, zmanjševanje dolga, ki je bil predlagan nedavno, da je dovolj? Kako daleč lahko gremo, če vemo, da prihaja do težav na področju javnega dolga ali izpostavljenosti držav javnemu do dolgu, ki pa niso razrešene v tem svežnju? Ja, se mi je zdelo, da se bo vprašanje vloge Evropske komisije kot eh, finančnega ministrstva pojavilo. Nisem vedel, kdaj, ampak ja. Poteka srečanje skupine za evro območje in eh, natančni moramo biti pri pristojnostih. Komisija ima pristojnost, da poda priporočila za celotno evro območje. To velja za skupno fiskalno naravnanost. Lahko pa seveda razpravljamo o tem, ali je vsebina takšnih priporočil primerna. Če si pogledamo, kje smo v fiskalnem ciklu, ugotavljamo, da se davčni prilivi v nekaterih državah zmažujejo in eh, glede na to ne bi bilo primerno zagotoviti dodatnih spodbud pred eh, fiskalne politike. To pa je tudi razprava, ki jo bomo imeli v okviru evroskupine. Glede razprave, ali bi komisija lahko podala takšne komentarje ali ne, menim, da komisija lahko poda takšne komisije, komentarje. Glede komisije lahko povem, da jih podpiram, podpiram takšne izjave. Dobro je, da imamo zelo strogo in dosledno komisijo, ki si prizadeva za ohranitev pakta. Tako da, če pride do konflikta med tem, da ostanemo znotraj okvirov pakta in um, če upoštevamo fiskalno naravnanost, potem se znajdemo v težki situaciji in to je treba priznati. Nasplošno gre za ekspanzivno fiskalno narav, naravnanost trenutno in države bi morale uporabiti možnost za fiskalno širitev. Pohvaliti pri tem pa gre, da komisija še vedno ustraja pri paktu in da si prizadevali za srednjeročni cilj, kar so vzdržni proračuni. Ampak proračuni zaenkrat še niso dovolj močni, dovolj stabilni, da bi zapustili trenutno fiskalno usmeritev. To je torej razprava, ki poteka v okviru evroskupine. Nizozemski premijer seveda vedno govori o mojem imenu kot uh, ministr za finance nizozemske, ampak danes tule pred vami sem v vlogi predsednika euroomočja. Glede druge teme, omenili ste EDIS. Menim, da skupni sklad za reševanje in EDIS sta elementa, ki bi morala zagotoviti vzpostavitev Evropske monetarne unije. na praktičen način bi to ukrepilo institucije posod po Evropski uniji, se, ki se ukvarjajo z bančnimi vprašanji. Nekateri so zaradi tega zaskrbljeni, meni pa se zdi to dober signal. To je signal, da se končno ukvarjamo s temi težavami. Obsežni svežen, ki ga je predlagal komisar Dombrovski glede zmanjšanja dolga, je dober bo pa treba o tem še razpravljati na ekofinu. Glede nekaterih vprašanj bi kot um, minister nizozemske morda lahko rekel, da si želimo bolj konkretnih ukrepov. Je pa to zagotovo korak naprej na področju zniževanja dolgov in na politični a, a, ravni se bodo začele razprave o Edisu in o skupni varovalki. Nasplošno pa potrebujemo celovit pristop in uh, treba je nadaljevati z delom. Za finančno stabilnost uh, evroobmočja je bančna unija ključni korak. To je eden izmed najpomembnejših korakov na področju evropskega sodelovanja zadnjih let in treba je zagotoviti, da bo ta unija uspostavljena in da bo trdna. V Evropi imamo to nagnjenost eh, k vzpostavljanju novih instrumentov, ki pa jih ne zaključimo, dokler ne pride do naslednje krize, ko ugotovimo, da ti instrumenti niso dovolj močni. Tako da vas pozivam, da naredimo unijo močno in da jo zaključimo. Uh, Najlepša hvala. Ja, zanimivo je slišati, da imamo zgornjo mejo, ne pa spodnje meje, meje, tako da bi lahko porabili presežke iz proračunov. In to je tista nesorozmernost uh, v paktu. Imamo zgornjo mejo, ne pa spodnje. Tako da lahko tu pride tudi do fiskalnih presežkov in uh, ni jasno, kdaj jih je preveč in kdaj ne. Tako da gre tu za pomembno vprašanje, ne samo politične narave. Prvo, až beres, prosim. Hvala, gospod predsednik. Pravite, da je pomembno, da zaključimo projekte, ki smo jih začeli. Se strinjam, vendar je pomembno tudi, da te projekte zaključimo v okviru časovnice, ki bo razumna, predvsem, ki bo relativno kratka, sicer bomo naredili premalo prepozno. Rekli ste, da med paktom stabilnostjo, za stabilnost in analizo fiskalna ali proračunska disciplina v evroobmočju prihaja do potencijalnih konfliktov, se vam zdi oziroma ali to za vas pomeni, da nobena država članica nima na voljo dovolj manevrskega prostora za bolj ekspanzivno proračunsko politiko? nič celih pet odstotka strani komisije verjetno ne bo veljalo za vse države članice, verjetno bo to veljalo za tiste, ki imajo na voljo več manevrskega prostora za to, da povečajo svoje proračunske izdatke. Še drugo vprašanje bi imela, sami ste izpostavili razmere v Grčiji. Če pustimo ob strani razprave med strokovnjaki, potem analize mednarodnega denarnega sklada in druge analize, pa tudi kar zadeva in krv načrt in tako naprej. Zanima me, kako lahko ponovno oblikujemo zaupanje, zato da bi omogočili ponovno rast v tej državi in da bi zagotovili nove naložbe. Se vam ne zdi, da bi jasno sporočilo v zvezi z dolgom tisto, ki ga pričakujajo, preden se zaženejo tako dodatne naložbe in spodbudi rast v državi, kjer oboje že močno pričakujejo. Hvala. Uh, merci. Um... Uh, Hvala. Najprej glede vprašanja, glede večjega manevrskega prostora za več porabe. Nekatere vlade, nekatere države so nad uh, določenim NGO-jem. Nekatere države pa imajo na voljo več sredstev, ki bi jih uh, lahko porabile in obstajajo razlogi, zaradi katerih bi lahko vlagali več. Gre za naložbe v infrastrukturo, v izobraževanje, v priložnosti za rast. Ti presežki, ki jih trenutno vidimo, pa ne bodo nujno dolgo obstali, tako da lahko argumentiramo smiselnost nadaljnih naložb. Če pa nam to ni všeč, je treba spremeniti sam pakt. Pakt pakt ima spodnjo mejo, nima pa zgornje meje. In komisija ima tu drugačno vlogo in je dokaj e, stroga pri spoštovanju določb in pravil e, okvira, ki izhaja iz pakta. Gre za razpravo glede tega, kaj si želimo, glede na to, da na drugi strani vidimo ekspanzivno fiskalno naravnanost. Zadeve na gospodarski ravni pa so zelo različne med državami članicami. Tudi naložbe, ki so potrebne v posamezni državi, so zelo različne in to je treba upoštevati. Tudi komisija bi morala, po mojem mnenju, to upoštevati, seveda z bolj formalnega vidika. Njihova odgovornost, njihova vloga je drugačna, ko ste pod MTO ali pa nad njim. Nikakor ne izpodbijam samega priporočila. Bomo pa še razpravljali o tem, ali je to priporočilo smiselno, za koga, na katerem področju. In eh, ministri se bodo odzvali, pač tisti, ki mislijo, da to zadeva prav njih. Ne postavljam pa pod vprašaj priporočila, ki ga je podala komisija komisija ima pač različno odgovornost pri različnih temah. Glede Grčije vprašanje zaupanja je ključnega pomena in trajnost eh, dolga je pomemben element takšnega zaupanja. Če ne bo zaupanja, potem poslovna skupnost podjetja ne bodo imela zaupanja v zmožnost, eh, da nosijo dolžniško breme v prihodnosti. Tako da je treba zagotoviti, da Grčija ubere prave korake. Konec leta 2012 smo sprejeli veliko ukrepov, zavezali smo se tudi, da bomo storili več na srečanju skupine Maja. Tudi ESM je preučil, kaj lahko storimo na srednji rok in 5. decembra bodo ti ukrepi predstavljeni Evroskupini. Tako da smo zavezani k temu, da storimo več, ampak tu so tudi določeni predpogoji. In članom evroskupine vedno pravim, da moramo imeti podporo držav, ki zagotavljajo posojila in uh, moramo imeti tudi zagotovila in zaupanje upnice Grčije, ki si bo še naprej prizadevala za sprejetje ukrepov za vzdržnost grškega gospodarstva. Predanost obeh strani potrebujemo za večje zaupanje. Hvala, gospod Starmati. Gospod predsednik, to, kar ste dejali, vedno znova slišimo v parlamentu. Sedaj se počasi začenja gospodarska rast, ta pa ni samozdržna. Proračunske situacije so se izboljšale, vendar niso najboljše. In Grčija je na poti sprejetja strukturnih reform. Tole poslušamo že leta in leta. Dejstvo pa je, da je evroobmočje tisto območje, ki beleži na manjšo rast med vsemi območji na svetu. In razlog za to je evro. Evro je podcenjen z vidika Nemčije. Naš proračunski presežek se je od leta 2000 do 2016 povečal za kar devetkrat. Imamo najnižjo stopno brezposelnosti v zadnjih 25 letih. Je pa menjalna, menjalni tečaj veliko prenizek. In um, pri Grčiji vidimo politiko m, beračenja. Grčija prosi sosednje države, da ji pomagajo. Ampak ne vem, ali je to tisto, kar smo si želeli v evroomočju. In zdaj slišimo, da lahko situacijo izboljšamo, če bo Nemčija manj konkurenčna, če bo torej storila enako napako, kot so jo storile druge napake države prej, ki so se znašle sedaj v težavah. Ne vem, ali bomo tako zagotovili ravnotežje v evroomočju. Ali menite, da to, kar sprejema Evropski parlament? predstavlja zmanjšanje oziroma znižanje konkurenčnega položaja Nemčije v odnosu do drugih akterjev. Menite, da bomo s tem izboljšali celotno situacijo v evropskem evroobmočju? Um... Najlepša hvala za vprašanje. Najprej ne povem, da ne samo v Evropi, ampak eh, povsod po svetu vidimo prizadevanja, da bi oblikovali politike na podlagi dejstev. Če vam dejstva niso všeč, preprosto predstavite argumente proti. Ampak evro moče beleži rast že zadnja štiri leta in v veliki, v nekaterih državah članicah vidimo znatno rast. Še vedno pa obstajajo velike razlike. V poprečju rast znaša 1,6 odstotka, vsaj takšna je bila naša ocena, pa je verjetno še nekoliko preniska, verjetno bo stopnja rasti letos višja. Dejstvo pa obstaja, da se bodo primankljaji zmanjšali v evroobmočju v poprečju za 2 odstotka letno. Ni v moji naravi, da bi dejstvo predstavljal bolj, v bolj rožnati luči, kot so. Ali je ta rast na račun Nemčije? Ne, mislim, da ne. Ne vem, zakaj to pravite. To ne drži. Vem, da si želite, da bi to lahko rekli, ker bi potem lahko izrekli naslednji stavek. Vse to je zaradi evra. Tako kot Jozef Stiglic ste nekako vse težave države obrobmočja pripisali evru, kar ni prava Analiza. Mislim, da so sicer težave na področju konkurenčnosti v državah članicah, da so nekateri sektori izpostavljeni veliki krizi in da um, še vedno gradimo in krepimo naše banke za to, da bi išle iz krize. Ampak meni, da gremo pri vseh ključnih kazalnikih v pravo smer. Če želite za vse skupaj kriviti evro, prav. Tudi stabilnost pred krizo v evropskem območju je bila nekoliko zamajana, tudi pred uvedbo evra, ampak očitno smo na to pozabili. Ali bo Grčija izgubila na svoji konkurenčni poz poziciji? Mislim, da ne moremo voditi politike, ki bi zagovarjali splošno povečanje konkurenčnosti na račun katere posamezne države članice. Nemčija sama izvaža veliko proizvodov v trge izven Evropske unije, tako da bi rad posamezne države članice, pa tudi vse skupaj pozval k povečanju konkurenčnosti. Vem pa, da, ta, da so tam prizadevanje težavna, ker nas je prizadela kriza, ampak ukrepi že potekajo. Tako da pogledamo si dejstva. Obstajajo razlogi za optimizem in za to, da ostanemo na začrtani poti okrevanja. Število let, v katerih je bila Nemčija nad tremi odstotki, očitno ni dokaj negativno vplivala na konkurenčnost Nemčije. Sprejeli pa ste zelo težavne reforme, takšna je pač stalitik, statistika. Kora van Juvenhuizen, prosim. Eh, eh, Najlepša hvala, predsednik. Eh, spoštovani gospod Dajzer, bom spregovorila angliščini, ker mi boste tako ali tako odgovorili v angliščini. Uh, Bi pa vprašala po izjavah komisije 0,5 odstotka BDP, to je 50 milijard evrov, ki bi jih morali dodatno m, mm, investirati za, v tistih državah, kot so Luksemburg, Nizozemska in Nemčija. In nekaj vprašanj bi zastavili glede tega. Nizozemska statistična agencija je dejala, da če bodo te države uporabile vse fiskalne zmožnosti, pa bi bile vse vedno v skladu s paktom, bi lahko namenile največ 29 odstotkov BDP-ja za naložbe, tako da nismo niti blizu tistim 50 milijardam, ki jih predlaga komisija. Ali torej menite, da je komisija pritiravala pri svojih ocenah, da bi morali dodatno naložiti 50 milijard evrov? In drugo vprašanje, ki gre za izjavo finančnega ministra Nemčije, gospoda Šojbla, dejal je, da bi morali imeti bolj neutralno agencijo, ki bi spremljala fiskalno skladnost. Glede na to, da se je komisija odločila, da ne bo izvajala pravil pakta za stabilnost in rast, me zanima, ali menite, da bi bilo volje, da bi imeli neodvisno agencijo, ki bi vzela, izv prevzela izvrševalno vlogo. Glede prvega vprašanja, ali komisija v svojih priporočilih pretirava, to se navezuje na pripombo, ki sem jo prej podal imamo priporočilo za fiskalno razširitev in potem tudi priporočilo iz pakta. Tu prihaja do določenih napetosti, oboje ne more držati. Če si pogledate, kako je pakt oblikovan, kako so oblikovane odgovornosti komisije, prva odgovornost komisije je, da podpira ta pakt. To je pravni okvir, ki skupaj drži evroobmočje. območje tega ne zagovarjam, zato ker sem ta strok kalvinističen tip iz nizozemske, kot veste, sem katolik, ampak to zagovarjam zaradi tega, ker na podlagi preteklih izkušenj vem, kako pomembno je, da ohranimo verodostojnost tega pakta. Pojavljajo se skušnjave, da bi bili nekoliko bolj blagi pri teh pravilih in zakonodaji, potem pa nas prizadanejo težavni časi in vsi trdijo, da bi morali biti bolj strogi. Zato predlagam, da držimo to evroobmočje v nekem stabilnem položaju. Druga zadeva, kar zadeva to neodvisno agencijo. Poglejte si poročilo petih predsednikov. Tam piše, da bi morali imeti neodvisen fiskalni odbor na evropski ravni, ki bi tudi ocenjeval, kje vlade in nacionalni proračuni stojijo v odnosu do pakta. Najprej treba ugotoviti dejstva, komisija pa lahko potem na podlagi teh objektivno ocenjenih in opredeljenih dejstvih odigra svojo ulogo in poskrbi za izvajanje in izvrševanje pravil, če države članice teh pravil ne spoštujejo. To je pristop, ki se omenja v poročilu petih predsednikov in sam bi se še vedno zauzemal za to kot pravo pot naprej. Fiskalni odbor, to smo vzpostavili v okviru komisije. Nekaj vprašanj je sicer bilo, ali je odbor dovolj samostojen ali ne. Ampak prvič bomo pozdravili predsednika tega odbora na decembrskem zasedanju Evroskupina. No, vsaj upam, da so ga povabili, sam sem ga želel povabiti. Uh, Zanima nas tudi, kako sam gleda na naloge tega fiskalnega odbora, kako bo opravljal delo v okviru odbora. Roberto, have... Ja, Roberto, samo še eno kratko dodatno vprašanje imam. Gospod Giorgio iz Elstata je prišel na sestanek delovne skupine za finančno pomoč prejšnji teden. Rekl je, da vedo, kje je pri Eurostatu prišlo do težav pri statističnih podatkih. Ali ste prepričani, da so statistični podatki iz Grčije zanesljivi? Vodja Eurostata je to izpostavil, da so zanesljivi. Mislim, da morate biti zelo previdni, kadarkoli politika sprašujete o tem, ali je statističnim podatkom moč zaupati, ne glede na to, kaj bom rekel bi to lahko škodilo neodvisnosti statističnih agencij. Tako da nisem jaz tisti, temveč je Eurostat tisti, ki mora opredeliti ali nacionalne statistične agencije delajo kakovostno in skladno s pravili. V vsakem primeru mi ne bi verjeli, če bi vam rekel, da nacionalni statistični podatki nizozemske predstavljajo dobre ali slabe podatke, bi rekli, saj ste politik. Tako da nikar ne prelagajte odgovornosti za statistične podatke na politike. V Evropi bi morali imeti visoko kakovostne statistične podatke, na podlagi katerih se lahko kasneje tudi pogovarjamo, ampak pustimo, da so dejstva dejstva. Hvala lepa. Kolega Papadimulis. Yeah. Ja. Hvala lepa, predsednik. Gospod Dajselblom prosim, da uporabljate svoje slušalke, ker bom govoril grško. Najprej naj kolegico, ki se je preoglasila, obvestim, da je pred enim tednom gospod Mahe iz Nemčije, vodja Eurostata, obiskal parlament. Vprašali smo ga tudi, kakšna je kakovost statističnih podatkov v Grčiji. Rekel je, da je bil dosežen znaten napredek na tem področju in da v primerjavi s preteklostjo so zadeve danes bistveno drugačne. Tisto, kar se je dogajalo v preteklosti, se danes ne dogaja več. V preteklosti je sicer bilo nekaj strukturnih težav, tako kot posod drugot, ni pa nobenih političnih težav. Glede na to, da skušamo povrniti zaupanje v Grčijo, se mi zdi, da res ne bi smeli spostavljati takšnih vprašanj. Gospod Ajsel, bom dobrodošli v odboru. Zelo skrbno sem prisluhnil vsem pozitivnim pripombam, ki ste jih podali glede Grčije. Rekli ste, da je bil dosežen napredek tudi do februarja, potem ste govorili o ukrepih, s katerimi naj bi dodatno spostavili zaupanje. Do 5. decembra ste rekli, da upate, da bo dosežen dogovor na ravni uradnikov glede teh vprašanj. Nikar ne pozabite na Sizifov mit. Namreč Grčija se je precej žrtvovala, tudi drugi akteri bi morali izpolniti svoje obljube in obveznosti. Gospod Dragi je včeraj govoril o pozitivnem zagonu, ki bi ga morali uporabiti ne pa kakorkoli razvodeneti. Ne bi smelo priti do dodatnih zamud. Zato vas sprašujem, gospod, kaj lahko pričakujemo od evroskupine, ki bo zasedala 5. decembra? Zlasti, ko gre za dokončanje drugega niza zaves v zvezi z lajšanjem dolga v Grčiji. Kaj lahko pričakujemo glede presežka, ki naj bi ga dosegli do leta 2018. Mednarodni denarni sklad pravi, da bi morali sprejeti drastične ukrepe za odpravo dolga sedaj in tudi srednjeročno gledano. Poleg tega IMF zahteva, da bi oblikovali nižji primarni presežek za Grčijo zato da bi zagotovili vzdržno rast v Grčiji. Zanima me, kakšne konkretne korake nameravate sprejeti v okviru evroskupina, zato da bi se z IMF-om e dogovorili o teh dveh točkah. Hvala. Hvala lepa. Kaj lahko pričakujemo od evroskupine 5. decembra? Slišali bomo mnenje institucij, upam, da bomo dosegli tudi dogovor na ravni uradnikov glede tega, kar ste sami izpostavili. Predvsem nas zanima trg dela. Tako da je to zelo pomembno vprašanje, pri katerem potrebujemo trdne temelje, zato da lahko pravimo tudi dobro razpravo. Kot drugo, pogovoriti se moramo o nekaterih elementih, ki so še vedno odprti in izhajajo iz prejšnjih sporazumov primarni presežek je eden od takšnih. Mi smo začrtali pot za Grčijo in ta nakazuje, da naj bi Grčija dosegla primarni presežek 3,18 odstotkov. Tam piše srednjeročno gledano, ampak vprašanje je, kaj to pomeni srednjeročno gledano. To bo zagotovo ključna razprava na EU do skupini. IMF pravi, da Grčiji ne moramo nalagati tega, da bi vzdrževala to raven dlje časa. Drugi pravijo, da je to nujno potrebno glede na to, da mora Grčija izpolniti tudi zahteve iz pakta o rasti in stabilnosti. Ta nalaga precej visok primarni presežek. Ne moremo se odločiti, da bi Grči spregledali vse tisto, kar nalaga pakt o rasti in stabilnosti. To bi bilo pravzaprav nezakonito. Najti moramo realno pot za naprej. Realno zato, ker se mi zdi, da ima IMF delno tudi prav, kaj ti vzdrževanje primarnega presežka na ravni 3 odstotkov, bolj natančno 3,18 odstotkov, predstavlja predvsej težavno nalogo, zato moramo biti realni. Videti moramo tudi, kaj je z vzdržnostjo dolga, daljše časovno obdobje nam bo to tudi pokazalo. Kot sem rekel, Tudi ESM bo podal svoje mnenje 5. decembra v zvezi s tem kratkoročnim svežnjem v smislu, kaj vse lahko dosežemo s to vrstnimi posojili. Glede tega sem sam optimističen. Poleg tega smo za leto 2018 že pripravili dodatne ukrepe, ti naj bi se izvali ob koncu leta 2018. IMF bo verjetno vprašal, kako predani pa ste izvajanju teh ukrepov pošteno vprašanje, bomo govorili tudi o tem. Tudi IMF se je maja že zavezal, da bo izpolnil določene obveze. Mi se bomo obrnili na odbor še pred koncem leta, kot je rekel Mario Draghi. Graditi moramo na teh pozitivnih okoliščinah, ki jih trenutno imamo na voljo. Ne smemo dopustiti, da nam situacija izmozne se iz rok, korak za korakom moramo napredovati. Nekateri želijo iti hitreje, nekateri se sploh ne želijo premakniti, te bomo nekoliko potisnili. V vsakem primeru bomo šli naprej korak za korakom. Dobro, hvala lepa, Sven Gigold. Ponovno dobrodošli. Najprej moram reči, da se z vami popolnoma strinjam, ko pravite, da ne moremo evra samega kriviti za to počasnjeno rast. Premalo koherentnih gospodarskih in finančnih politik imamo v evroobmočju. To je seveda treba imeti, če že imamo skupno valuto. To dopolnjuje eno drugega. Poleg tega bi morali razumeti tudi to, da ECB trenutno zauzema predvsej Ohlapno stališče obrestne mere so nizke, to ogroža naše pokojninske sisteme, naše zavarovanje, tudi nizozemski pokojninski sistem, tako da vsi ti ukrepi, ki smo jih sprejeli, morda res niso bili tako zelo uspešni. To je pravljica. Poleg tega nimamo na voljo skupne gospodarske in finančne politike. Zato se mi zdi dobro, da je komisija storila korak naprej in pripravila svoje skupno davčno stališče. Zanima me, ali boste vi to podprli ali ne. Namreč v uvodnih pripombah se niste jasno izrekli glede tega. Druga zadeva. Nizozemska vlada bi lahko storila kaj v zvezi s tem, da se izboljša tudi koherentnost skupnih fiskalnih politik v evroomočju. Nizozemska bi morala nehati postavljati ovire na področju pravične konkurenčnosti v Evropski uniji. 18. novembra ste prosili nizozemski parlament, da naj začne izvajati to direktivo v zvezi z bojem proti davčnim utajam. Za pet let naj bi to pospešili. Kaj je potem z CCCB-jem? 5. junija naj bi se to začelo izvajati pravite, da naj bi vse skupaj preložili za eno leto. Zato me zanima, kaj Evroskupina počne za to, da bi nizozemskega finančnega ministra spravila k pameti. Dobra stvar je, da gre samo za enega človeka. Prvo vprašanje se je nanašalo na to, kakšno mnenje imam v zvezi z predlogom, ki se nanaša na to fiskalno manevrsko območje znotraj evroobmočja. Tu moramo ravnati modro, so pa nacionalne vlade tiste, ki bodo odločale o tem, kako bodo to uporabile, kam bodo to vložile. Tekom časa bo vedno več držav v tem položaju in zadeve se hitro spreminjajo. Torej bodo v položaju, ko se bodo države lahko veselile tudi razprav o prihodnih naložbah, da se ne bomo vedno pogovarjali zgolj o tem, kako lahko odpravimo probleme, ki so nastali zaradi krize. Tako da razvoj dogodkov je pozitiven, je pa vse odvisno od držav članic. Glede davčnih vprašanj, žal mi je, da ste tako razočarani kot predsedujoči Ekofinu. Lahko povem, da smo precej pritiskali zato, da bi dosegli dogovor o tej direktivi veliko časa in truda smo vložili v to. Žal mi je, da mislite, da nismo dosegli večjega napredka. Poleg tega bomo o tem davku na transakcije govorili tudi decembra in upam, da nam bo takrat na ravni ekofino uspelo tudi doseči dogovor. Evropska unija je pravzaprav vodilna na tem področju na svetovni ravni. Nizozemska vlada ima svoje stališče s tem v zvezi prav, vsaga ima ampak ali želite res to začeti izvajati pet let kasneje? To ste zapisali v pismu nizozemskemu parlamentu. Tako da to, kar tu trdite, ni skladno s tistim, kar ste povedali kolegom v nizozemskem parlamentu. Želite zamakniti izvajanje? Želim, da se decembra dogovorimo. Izvajanje tega konkretnega ukrepa, ki se nanaša na hibridne neujemanja v tretjih državah, pa naj bi nekoliko tudi zamaknil. Vse skupaj odvisno od nacionalnih davčnih sistemov, ker to pomeni, da bomo morali prestrukturirati podjetja, kot veste kot nizozemski minister bom prosil za ta dodatni čas, tako kot so druge države zaprosile za dodatni čas in za prehodna obdobja pri drugih elementih. To je pač pot naprej. Včasih potrebuješ malo več časa za izvajanje, zato da dosežeš napredek na tem področju. Ampak petletna zamuda pomeni praktično, da nadaljujete strukturiranje dobička čez nacionalnih družb. Nobena korporacija ne potrebuje pet let za prestrukturiranje. To je pač vaš interes, interes nizozemskega finančnega ministra. Um, no ne, nimam težav s tem, saj sem nizozemski finančni minister kar naprej. Ja, nizozemci tako govorijo tudi na nizozemskem, zato sedaj to izpostavljam, si drznem to izpostaviti, tu spoh ne gre za nekaj osebnega proti vam. No Res nimam nobenih težav s tem. Kot nizozemski finančni minister se bom zauzemal za dodaten čas za izvajanje, bomo videli, kakšen bo rezultat, če ga bomo dosegli decembra. Bolj pomembno je, da dosežemo napredek pri vseh davčnih vprašanjih. Sam sem temu predan, v zadnjih letih sem bil predan temu, da dosežemo napredek. Lahko me kritizirate, da nisem storil dovolj. Vem, kako se na nizozemskem smejajo glede tega, ampak napredek bomo dosegli tudi pri tem vprašanju. Hvala lepa, Beatrix Maštork, FDD. Ja, sehr geehrter Dieselblom. Hvala lepa, gospod Dieselblom. Javne finance evroobmočja so še vedno v težavah. Mislim, da se s tem strinjamo vsi. Primankljaj v evroobmočju naj bi z 1,8 odstotka padel na 1,5 odstotka. To se sliši bolje, kot je v resnici. Rast, zadolževanje, primankljaj. To je tisto, o čemer govorimo pak za stabilnost in rast je dejansko zelo slab dogovor. Država naj bi ostala stabilna in država, ki je zadolžena za 60 odstotkov, se lahko zadolži še, še za 3 odstotke, ampak potem zadolženost zraste do 63 odstotkov in zato mora potem v istem obdobju zagotoviti gospodarsko rast 5 odstotkov. Samo tako ostanejo vse stvari v ravnovesju. Če se nekaj poveča za 3, 60 ali 5 odstotkov, potem mora tudi na drugi strani biti podobno. In zdaj je problem evroobmočja. Leto 2016 smo bili zadolženi 91,6 odstotkov BDP. To pomeni, da imamo primankljaj 1,8 odstotka in seveda to bo vodilo do 2 odstotnega povečanja zadolženosti. Rast mora biti torej enako velika, ampak potencijalna rast evromoča pa je en odstotek. To berem na spletni strani ECB iz dne 23. aprila 2016. To je objavil izvršni odbor ECB. Mednarodne Institucije trenutno ocenjujejo, da je potencial za rast manj kot en odstotek v evroobmočju. Torej, potencial za rast je manj kot en odstotek. To pomeni, da je evroobmočje že zdaj v velikih težavah, na kratek rok pa bi lahko bi bilo še veliko slabše. Zunani gospodarski dejavniki seveda povzročajo veliko novih težav, naprimer italijanske banke, in tudi um, italijanski referendum. Predsednik prekinja. Zanima me, ali vam ne bi bilo zdaj morda lepše, če bi imeli kakšno drugo delovno mesto, ne tega, ki ga zdaj upravljate. Um, Ponovno, tu gre za to, da moramo razumeti dejstva, da bomo lahko tudi razumeli, kje se nahajamo. Uh, Nekateri so rekli, da evro območje nikoli ne bo doseglo rasti enega odstotka. Dejstvo je, da je rast 1,6 odstotka v evro območju. Nekje 2 odstotka je rast, ki jo dosega večina držav. Nekatere države dosegajo več kot 3 odstotno rast, nekatere države pa malo čez 1 odstotek. Sami ste omenili rast. Kaj to pomeni? Primankljaji se znižujejo, vse več držav bo doseglo MTO v prihodnih letih in vse več držav bo lahko tudi več ulagalo. Ta negativni ciklus, ki smo mu bili priča do sedaj, je skoraj da zaključen. Pač negativni učinki so bili vidni zaradi krize in ta negativni ciklus se bo sedaj spremenil v pozitivni ciklus. Res pa je, da nekaj časa traja tudi zato, da se primankljaj znižen, da se zadolženost zniža. Kakšnih hitrih rešitev s tem v zvezi nimamo. Če imate vi kakšno hitro rešitev za državni dolg, potem prosim, da jo predstavite. Mi jo nimamo. V vsakem primeru pa smo v veliko boljšem položaju, tudi kar zadeva finančni sektor. Kriza v finančnem sektorju je seveda države predvsej obremenila z dolgom. Želimo si, da do tega v prihodnje ne bi prišlo, da bi bilo naše gospodarstvo bolj odporno, bolj konkurenčno. Tudi gospodarstvo nasploh je bolj zmožno absorbirati razno razne šoke. Ni pa nobenih hitrih rešitev za zadolženost, izboljšati moramo proračune, pa tudi gospodarstva istočasno. Tako bo nominalni dolg, pa tudi dolg v smislu deleža BDP-ja nižji in temu smo postopoma že priča. Hvala lepa. Priporočam, da preberete člen 126.2b, ki se okvarja točno s tem vprašanjem. Kakšen je primankljaj in tako naprej. INF, e kolega Anemans. Uh, eh, yeah, ja, Hvala lepa, predsednik. Gospod Dijsselbloem. V dveh intervjujih, ki ste jih podali prejšnji teden za časopis Trav in za televizijsko hišo OTL, ste rekli, zlasti v intervjuju za RTL, da nizozemska vlada ko je bila kriza na najnižji točki, razmišljala tudi o tem, da bi evromočje pravzaprav odpravili. Zanima me, kakšen model ste si zamislili, ali bi se vrnili nazaj na cehe ali kako? Bi lahko dali na voljo tudi podatke, ki so bili takrat na voljo, ali pa dokumente, na podlagi katerih ste utemeljevali svoje mnenje. Namreč, kaj se bo zgodilo v obdobju po odpravi evra. V časopisu Vrav pa ste zapisali tudi, kakšna naj bo uloga politikov. Rekli ste, da bi bilo bolje, da se vi vrnete nazaj na svojo valuto in da je vaša valuta, nizozemska valuta, boljša od nemške marke in italijanske lire. Kaj pa je s stabilnostjo, kaj je z regionalnimi razlikami? kako to vpliva na stabilnost valute. Kot predsedujoči evroobmočju bi bilo morda nesmiselno, da podate takšne izjave. Če imamo standardiziran gospodarski model, ki naj bi naredil evro stabilen, potem ne morete reči, da je bolje uporabiti nizozemsko ali nemško valuto. Lahko poveste, kaj ste mislili s temi izjavami? Um. Najlepša hvala, da berete vse moje intervjuje. Ja, to je vaša naloga. <laughs> Pravite, tudi sam bi s veseljem prevzel takšno nalogo. Kot prvo, prvega citata iz intervjuja iz RTL ne prepoznam, nisem rekel, da evro ne bo preživel. Takrat me sploh ni bilo tam, v smislu, da takrat, če nisem bil finančni minister, niti nisem govoril o različnih modelih, alternativah. Ja, ja, ampak Ministrstvo za finance in takratna vlada so se pripravljali na najslabši možni scenarij. Bili smo v najnižji točki krize in nizozemska vlada je takrat domnevno rekla, da želijo ohraniti sicer evromoče in evro kot enotno valuto, ampak če zadeve ne bodo delovale, bomo prešli na drugo valuto. Ja, na televiziji je bilo to podano. Sem vesel, da ste citirali vse skupaj, kaj ti to kaže zgolj na to, kako odločen sem bil, da ohranimo evro območje nedotaknjeno in enotno. Želel sem okrepiti tisto, kar smo imeli in želel sem na tem graditi. Ne pa, da sedaj ponovno razpravljamo o zadevah, o katerih smo se že pogovarjali v preteklosti. V najhujšem trenutku evrokrize so se zagotovo številne vlade spraševali, kako se bo vse skupaj izteklo, kaj storiti s tem v zvezi, nikoli pa ni bilo to prednostno razmišljanje na nizozemskem, niti ne v okviru te vlade, niti ne v okviru prejšnje vlade. Mimo grede, gre za zelo star intervju. Tako da se sprašujem, koliko takšnih starih intervjujev ste še pripravili za me. Glede evra, ko sem govoril o evru, sem izredno govoril o vrednosti tega, da imamo stabilno, močno valuto, ki je moč zaupati. V tem smislu sem to valuto primerjo z nekaterimi starimi valutami. Ne gre za to, da bi imeli nemški model za evromoč ali nizozemski model ali katerikoli drug model. Mi smo opredelili skupni model in del tega je tudi fiskalna stabilnost, fiskalna moč. Del tega modela tudi pomeni, da se skupaj na nacionalni ravni ukvarjamo z makroekonomskimi neravnovesji. Del tega modela je tudi skupno monetarno stališče. To je model, ki smo ga izbrali, ne pa nek specifičen model. Hvala lepa, Ludek Niedermayer. Najlepša hvala, predsednik. Rad bi izpostavil eno točko v delovnem programu, gre za mednarodno razsežnost. Evroskupina bo razpravljala tudi o tem. Nekaj vprašanj bi imel s tem v zvezi kakšne zunanja tveganja napovedujete za evro, moče in Evropo? Druga zadeva, v kolikšni meri mislite, da bi morali zauzeti odločen do, pristop do ZDA, zlasti, ko gre za trgovinska vprašanja, kakšno vlogo lahko odigra naprimer Kitajska, kako lahko Kitajska pomaga pri odpravi prekomernih zmogljivosti kaj se dogaja z državno pomočjo, ali bi lahko prišlo do kakršnih koli manipulacij pri valuti. Potem pa še eno vprašanje. Nekoliko sem bil razočaran, ko sem slišal vaša stališča glede tega, kako naj dosežemo napredek. Doseganje napredka preko izvajanja te direktive ki naj bi jo predstavili za pet let. Ne vem, ali to predstavlja sploh kakšen napredek ali ne. Zanima me, kaj je z CCCTB-jem, s tem svežnjem, kako je Evroskupina gleda na to. Uh, just... Gospod predsednik, samo da preverim, da ne bo prišlo do nesporazumov. Evroskupina se ne pogovarja, niti sama ne odloča o davčnih vprašanjih ali davčnih zakonodajah. S tem se ukvarja ECOFIN. Teme, ki ste jih omenili, bo obravnaval ECOFIN decembra in v prihodnih mesecih. Glede zunanjih tveganj, še vedno obstajajo številna zunanja tveganja, vendar bi bil bolj optimističen glede Kitajske danes kot pred parimi leti. Kitajska ima še vedno prekomerne zmogljivosti v številnih sektorjih gospodarstva in s tem se bomo morali ukvarjati. Mislim, da ima Evropa prav, ko se odziva na to in da ima prav tudi, ko skuša zaščititi evropske interese v teh gospodarskih sektorjih. Bi bil pa gospodarsko gledano bolj optimističen glede Kitajske. Kitajska doživlja transformacijo in zaenkrat so dokaj dobro s tem upravljali. Ameriška administracija je še vedno veliko vprašanje za nas. Lahko pa sklepamo, da bodo trgovinska pogajanja zastala to sicer trdim brez prevelikega navdušenja. Še vedno se mi zdi, da obstaja potencijalna možnost za rast in za izboljšavo trgovinskih odnosov. Mislim, da bi to lahko postalo izgubljena priložnost. V vsakem primeru bomo to vprašanje načeli takoj, ko bo to možno. Mislim, da je bilo to ključno, kar ste me spraševali. Paul Tang. You, Hvala, Paul Tang. Hvala, predsednik. Dobro jutro. Jerem želim spregovoriti o vprašanju, ki mora biti pojasnjeno do konca meseca. Gre za delo bazelskega odbora. Govorimo o pristopih, ki temeljijo na modelih in na posebnih porazdelitvah pravic. Obstajajo skrbi za to, da bi se pojavile lahko težave z tveganjem ponderirana sredstva so padla v primerjavi z drugimi sredstvi. Bazilski odbor pripravlja predloge za to, da bi poskrbeli, da se s temi modeli ne bo igračkalo, ampak to skrbi številne akterje, več je zdaj kapitalskih eh, zahtev, nekateri pa grozijo, tudi komisar Dombrovskis, da ne bodo sledili bazilskemu sporozumu in da tega ne bodo prenesli v zakonodajo. Zanima me, kako vi obravnavate ta problem. Ali je manipulacija pristopu za manipuliranjem notranjih eh, tečajev ali notranjih stopenj problematična? Zanima me, kaj menite o tem. Vi že nekaj časa zagovarjate višjo zadolženost za nizozemske banke. In zanima me torej, kako obravnavate te pomisleke glede večjih kapitalskih zahtev in grožnjo, da ljudje ne bodo sprejemali baselskega sporazuma. Hvala za Evropski bančni sektor je ključnega pomena, da vlagateli in stranke lahko zaupajo profilom tveganja, ki jih banke imajo. Potrebujemo dober nadzor in jasne standarde za to, da bomo to zaupanje tudi imeli. Obstaja razprava o uporabi notranjih modelov. Sam nisem proti notranjim modelom. Čisto na grobo lahko rečem, da američani pravijo, odpravimo notranje modele, evropejci pa pravimo, dobro, te modele lahko ohranimo. Strinjam se z evropejci, lahko so koristni, ampak poskrbeti moramo, da bodo ti notranji modeli boljši. In to pomeni, da bo včasih treba omejiti ponderiranje tveganja. To mora biti pristop, zato da bo jasno. Ne zato, ker nam to američani pravijo, ampak ker je to v našem interesu. Ne sme biti kakovostnih pomislekov glede notranjih modelov in naši nadzorniki bi morali imeti možnost, da ugotovijo kakovost notranjih modelov. To je pristop, ki ga moramo imeti. Seveda v teh uh, pogajanjih je veliko potez, potez pod mizo in tako naprej. Tako pač je, ampak na koncu mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo zaupanje v Evropski bančni sektor. Pri izvajanju standardov iz Bazla moramo ostati čim bliže tem standardom, vedno. In če ne spoštujemo standardov, potem mora biti to res izjema. To je moj sklep. Ne smemo pa prehitro potegniti sklepov. Bazelski proces še vedno teče. Najti moramo skupno stališče in kolikor jaz vem, bi to lahko omogočilo notranje modele, ampak standardi bi bili boljše kakovosti, zato da bodo vsi vedeli, da je ponderiranje tveganja nekaj resnega ampak vi zagovarjate višjo zadolženost bank. Ne samo v vaši državi, ampak tudi zunaj nizozemske. In iz vašega odgovora sklepam, da ste tudi za prage glede določanja tveganja. Da, ti pragi so lahko koristni, če potem to pomeni, da bomo lahko zaupali notranjem modelom, kar zadeva stopnje zadolženosti, kakor veste, je minimalna zahteva 3 odstotke v Evropi, ampak to ni stalna kapitalska zahteva, tudi to je del pogajanj in za zelo velike institucije, ki so sistemsko pomembne, velja, da bi mi bilo všeč, če bi bila stopnja več kot 3 odstotke. Slišali smo, da banke zaradi tega težje odobrijo kredite, ampak naše izkušnje kažejo drugače na nizozemskem. Videli smo, da se poslovno okolje izboljšuje, financiranje za banke se izboljšuje in banke imajo na voljo več kapitala in to seveda potem tudi pomeni, da vlagatelji temu zaupajo, zato ker je banka bolj stabilna in je bolj sposobna, da se spopade z težavami v prihodnosti. Dobro, zdaj je to preveč tehnično, gre za ravnotežje med standardi kakovosti na osnovi tveganja in razmerjem zadolženosti. Nobeden od teh vidikov ne sme prevladati, ampak eh, mislim, da je vse skupaj dopolnjujoč pristop. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v Santiago. Trenutno so prav tam. Videli bomo, ali bodo prišli do številke, o kateri bi se lahko dogovorili. V CRR, CRD delamo na tem, oziroma v reviziji teh dveh direktiv, zdaj pa Brian Hayes. Pozdravljeni, gospod Dijsselbloom. Nekaj želim povedati za zapisnik. Do nizozemskega predsedstva je. Od nizozemskega predsedstva je že kar nekaj mesecev, ampak eh, zahvaliti se vam želim za vaše delo v zvezi z IORPS. E nizozemsko predsedstvo je dobro delalo, hvala. Prej ste dejali, da ste katolik. Tudi jaz sem. Zato veste, kako pomembne so zaveze tišine v politiki. In v zvezi z Brexitom se mi zdi, da je prav tako uveljavi ta zaveza o mavku. Za vašo in mojo državo je to pomembno, ampak eh, tega ne govorim kot irski poslanec. Vi se prav gotovo zavedate, kako pomemben dejavnik so razdrobljeni trgi. Zdaj smo na globalnih trgih in eh, v Združenem kraljestvu imamo trg kapitalskih eh, oziroma kapitalski trg. In ko je govoril gospod Niedermayer, ste o tem že govorili, govorili ste o zunanjih šokih, govorili ste o tem, kako bi to lahko ugradili v razumevanje delovanja trgov zdaj potrebujemo poglobljene trge, ne pa razdrobljenih. Zanima me, ali imate kakšno mnenje o tem kot predsednik Evroskupine. Namestnik finančnega ministra v Nemčiji je britanskemu občinstvu dejal naslednje. Če želi EU27 imeti odnose z Združenim kraljestvom v prihodnosti, potem morajo Britanci sprejeti vse obstoječe direktive in pravila na področju finančnih storitev. In seveda tudi v prihodnosti mora to velja. Če bomo imeli odnose v prihodnosti, naj si bo potni list ali karkoli že, potem morajo oni sprejeti pravila 27. -erice. Zanima me, kaj menite o tem. In seveda še sodišče. Gre za vprašanje finančnih storitev, ne toliko za svobodo gibanja ljudi vi ste predsednik Evroskupine. Ali mislite, da bi lahko javne finance evroobmočja utrpele negativne posledice zaradi brexita? 1,6-1,7 odstotna naj bi bila rast letos. Prav imate, da smo zdaj v boljšem položaju, kot smo bili pred nekaj leti. To drži, ampak skrbi me, kakšen učinek bi to lahko imelo na javne finance v Evroskupini. Zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem. Hvala. Hvala lepa. No, jaz se nisem zavezal k mavku na temo Brexita in vesel sem, da ste mi zastavili ta vprašanja. Za finančni sektor bi bilo najboljše, če bi Britanci sprejeli vse standarde in zahteve, ki jih imamo. Ampak eh, vedeti je treba, da niso v bančni uniji in že imajo nekaj manevrskega prostora, da ne izpolnjujejo standardov, ki so postavljeni tam. Ampak dobro, sprejeti morajo pravila, ki jih imamo in tudi pravila v prihodnosti bodo morali sprejeti. To je zelo pomembno, kaj ti. Te morda bi za njih bilo sprejemljivo, da rečejo, dobro, to sprejmemo, kar imamo danes na mizi, to bomo presnesli v zakonodajo. No, vprašanje je, kaj se bo zgodilo potem. Ne moremo dovoliti, da bi tretja država imela popolne pravice potnega lista do finančnih storitev v Evropski uniji, ne da bi spoštovali druge standarde na področju zaščite potrošnikov in tako naprej. To preprosto ni mogoče. Obenem to pomeni, da jih čaka norveški model za trge finančnih storitev. To Britancem seveda ni všeč. Britanci so se za Brexit odločili zaradi suverenosti, ampak če sem pošten, ne moremo dovoliti, da bo center finančnih storitev za evro in evro območje zunaj Evrope in evro območja. Ne moremo dopustiti, da bodo šli po svoje na področju pravil. To se preprosto ne more zgoditi. Britanci so mi zelo všeč, nizozemci in irci z njimi veliko trgujemo, vi ste prvi trgovinski partner, mi smo drugi, ampak vseeno, glede tega moramo biti strogi. Alternative preprosto ni. Ali bo to negativno vplivalo v gospodarskem smislu? Da. Dejstvo, da smo v fazi negotovosti glede prihodnjega odnosa, bo prav gotovo imelo vpliv na naše gospodarstvo. To bo predvsem vplivalo na britansko gospodarstvo, zato ker vlagatelji preprosto morajo sprejeti odločitve letos, drugo leto in tako naprej in pač poskušajo zmanjšati tveganje. Razmislili bodo o svojih naložbah, in prav nič veselja mi to ni, ampak mislim, da bo to imelo posledice na londonski city in tudi na gospodarstvo v Združenem kraljestvu. Mislim, da moramo mi biti pripravljeni na to. Negativne gospodarske posledice moramo minimizirati. Mislim, da nam ni v interesu, da škodimo gospodarstvu v Združenem kraljestvu ali da s tem škodimo svojim gospodarstvom. To ni v našem interesu, ampak eh, Mislim, da nas čakajo težki čas, časi, še posebej Britance. Hvala. Pedro Silva Pereira. Hvala, gospod predsednik. Spregovoriti želimo o sporočilu komisije glede pozitivne fiskalne naravnanosti za evroobmočje. Seveda je treba vedeti, da bo Evroskupina še imela razpravo o tem sporočilu. Lepo je, da ste opozorili na to, da ne gre samo za pakt za stabilnost in rast. Države članice in komisija vsi vedo, da je to samo neobvezujoče priporočilo. Rekli ste, da če bo prišlo do napetosti v paktu za rast in stabilnost, mora seveda komisija poskrbeti najprej, da se bo ta pakt izvajal tako, kot je treba. Ne smemo zanemarjati temeljnega vprašanja, ki je pred nami. Ta razprava ne zadeva izvajanja pakta. Komisija ne zahteva nespoštovanja pravil pakta za rast in stabilnost. Gre za razpravo o pravi ali napačni fiskalni politiki. Evropska komisija pod vprašaj postavlja fiskalno politiko evroobmočja. Kaj pravi komisija? Citiram. Glede na to, kakšni so ekonomski in proračunski podatki, je doseganje fiskalnih zahtev iz priporočil za posamezne države, ki jih je julija objavil svet takšno, da bi to vodilo do zmerno restriktivne fiskalne naravnanosti v letu 2017 do 2018. Ekonomska situacija pa zahteva širitven širitveno fiskalno naravnanost. To pomeni, da priporočila po posameznih državah zahtevajo restriktivno naravnanost, ekonomska situacija pa zahteva ravno nasprotno. Evropska komisija torej pod vprašaj postavlja fiskalno politiko evroobmočja. Strinjam se, ko pravite, da moramo prisluhniti državam članicam. Ampak tudi evroskupina mora storiti svoje. Vprašanje je, ali se strinjate s tem, da bi imeli izmerno širitveno fiskalno naravnanost. Hvala. Ključno vprašanje je naslednje. Če imajo države manevrski prostor za naložbe, potem bi morale vlagati. Nekatere države imajo tudi razlog za to in tam se vrzel manjša. To pomeni, da so države že pri visoki stopni rasti in so blizu polne zaposlenosti. V nekaterih drugih državah pa je stopnja brezposobnosti še velika, obstajajo vrzeli na področju proizvodnje in pojavljajo se Zaradi tega težave smo v različnih delih ekonomskega cikla in to je pač velik izziv. Komisija nam ni dala odgovora na to temo. Zato je koncept fiskalne naravnanosti za evroobmoče tako zapleten. V splošnem bi lahko rekli, dobro, res bi bilo lepo, če bi imeli omejeno širitveno fiskalno naravnanost. Vprašanje pa je, kako do tega priti. Komisija pa na to ni odgovorila. Hvala. Hvala. Tom van den Kenderlare. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik. Za ta dialog so nam pripravili dokument. Enderlein in Haas, dva akademika, sta ugotovila, da da so tematske razprave v evroskupini neočinkovite za to, da bi izvajali priporočila sveta za evroobmočje in prav tako ne služijo razpravam o reformah v državah članica. Zanima me, ali se s tem strinjate. Če je to res, me zanima tudi, kako bi to lahko izboljšali. Drugič, bolj specifično, aprila je evroskupina imela tematsko razpravo o izzivu slabih posojil v Evropski uniji. Zanima me, do kolikšne mere Menite, da so se zadeve v državah članicah zdaj izboljšale in kako ocenjujete predlog komisije na to temo? Hvala. Na začetku nisem razumel, citirali ste dokument, to je dokument Enderline in Haas. To je dokument, ki smo ga dobili mi v svojih dosjejih. In v tem dokumentu sta ugotovila, da so tematske razprave neučinkovite. Tega ne poznam. In nisem vedel, da se tematske razprave v Evroskupini ocenjujejo. No, to bom takoj preučil. Ne strinjam se in sicer dober primer je prav izziv slabih posilov v evroobmočju. Kaj te države članice imajo tukaj odgovornost in tudi individualne institucije, banke in tako naprej. Odgovornost je za nadzornike in tudi za ECB. Vlogo ima tudi komisija. V Evroskupini smo imeli nekaj razprav, kjer so sodelovali vsi ti akterji. Govorili smo z Daniel Nui iz SSM, zato da bi lahko videli, kako lahko oni pomagajo pri tem. Oni nadzorujejo banke in govorijo o tem, kako bi naj se banke prestrukturirale, kako naj sprejemajo izgube, kako naj se spopadajo z slabimi posojili. Ugotoviti smo želeli, kaj lahko storimo mi kot eh, nacionalni zakonodajalci na področju okvirov nesolventnosti. Kakor veste, so okviri za nesolventnost v državah članicah zelo različni, tudi kar zadeva učinkovitosti na področju rezultatov. Razvili smo več standardov glede minimalnih zahtev, naprimer kako dolgo traja, da se izvede postopek zaradi nesolventnosti. V nekaterih državah je to leto in pol do dve leti, v drugih državah pa sedem do osem let. Velike so razlike na nacionalni ravni. Torej. Komisijo tretjič smo prosili za predlog in to so tudi storili. Poskusili so pripraviti predlog za to, da bi harmonizirali okvire za nesolventnost ali pa da bi na vrh tega postavili evropski okvir. In to so tudi storili v zvezi z okvirom za prestrukturiranje. To omogoča evropski pristop zunesodnih poravnav. Imeli smo dobro razpravo v Evroskupini z različnimi institucijami, pa tudi z nacionalnimi vladami na to temo in zaradi tega je prišlo do nove dinamike. Številni pravijo, pozabite na nesolventnost, to je zelo zapleteno, nikoli ne bo prišlo do napredka, ampak to je vseeno ključno vprašanje, ključno je rešiti problem bank, treba je zagotoviti zagon in seveda pridobiti zaupanje novih vlagateljev v evroobmočju. Za vlagatelje je zelo pomembno, da razumejo, kako deluje ta okvir za nesolventnost, je to učinkovito, hitro, je mogoče dobiti denar ven, ko zadeve gredo na robe in tako naprej. Pri vseh teh temah regulator, nacionalne vlade in komisija prevzemajo pobude in mislim, da to kaže, da naš pristop deluje. Hvala, Alfred Sand, hvala lepa. V zitih je Evropska unija poskusila zmanjšati razlike med severom in jugom. To ni samo bilo neuspešno, ampak se razlike celo večajo. V severnih državah imajo presežek, dobro državo blaginje in skoraj nično stopnjo brezposobnosti. Na jugu pa imamo visoke primankljaje, visoke stopnje brezposobnosti, državo blaginje upada in tudi vedno večje revščine. Te razlike je mogoče videti med državami evromoča in državami zunaj evromoča, kajte države v evromoču so omejene tudi z omejitvami monetarne unije. Evropska komisija je to upoštevala v letnem pregledu rasti za leto 2017. Sprejeli so pomemben korak naprej. Rekli so, da države članice, ki to lahko, morajo izkoristiti finančni manevrski prostor, da podpirajo poprašovanje doma in da spodbujajo čezmejne storitve. Države članice pa so zdaj odgovorne za to, da ustrezno ukrepajo. Ampak vi ste predsednik evroskupine. In decembra boste spet predsedovali Evroskupini. Zanima me, kako verjetno je, da bodo države članice sledile na svetom komisije. Ali lahko države članice dejansko izvajajo širitveno fiskalno politiko ob upoštevanju pravil, ne glede na to, da je OECD včeraj prispeval prav to, zato da bi spodbudili rast in zaposlovanje in naložbe. In kot gospod predsednik, me zanima, ali se čutite odgovorne za težave v evroobmočju, zato ker so razlike med severom in jugom vedno večje. Hvala. Ja, prav imate. V času krize je proces konvergence postal proces divergence. To ogroža našo skupnost, to ogroža našo monetarno unijo in vse temu moramo narediti konec. Ampak, če si pogledate stopnje rasti po evroobmočju, boste videli, da se proces že spreminja in obrača. V nekaterih državah, ki so preizvale programe, je zdaj stopnja rasti zelo visoka. Irska, Španija, Cipr, tam je gospodarska rast zelo visoka, celo višja od jedrnih držav ali bomo morali storiti še več v smislu reform in da je treba spoštovati priporočilo za posamezne države. Seveda je to zdaj ključni izziv za nacionalne politike. Da, seveda, kajti vsi smo pred velikim izzivom. Zagotoviti je treba rezultate. Vsi se sprašujejo, zakaj nismo bolj učinkoviti, kaj počnemo za to, da bi zagotovili nove priložnosti ljudem, zdaj, ko se rešujemo iz krize. Gre za težko fazo, ljudje pričakujejo rezultate in izhod iz krize je bil precej počasen. Ampak mislim, da se spet začenja proces konvergence. Obstajajo razlike v stopnjah rasti in tudi dinamika je različna po evroobmočju in uh, mislim, da bi tudi jedrne države morale imeti više stopnje rasti. Kajti en odstotek v enih večjih državah jer območja preprosto ni dovolj. Hvala lepa. Hvala. S tem smo zaključili ta dialog. Dialog je bil zelo intenziven, zelo ploden. Hvala lepa, Jerem. Veselimo se že razprav Evroskupine na to temo. in upamo, da bo zavladal konstruktiven pristop, zato da bomo našli pravo ravnovesje med eh, trenutnim pravnim okvirom in eh, suvereni ter suverenostjo držav članic. Tudi Evropska komisija mora imeti svojo vlogo pri izvajanju pravil pri izdanju priporočil in upoštevati mora celotno evroobmočje, kakor je zapisano tudi v pogodbi. Kakor veste, so priporočila priporočila, to niso pravila ali sklepi. Dobro. Mislim, da bi imeli lahko razpravo o postopku in tudi o vsebini. To nujno potrebujemo in uh, koristno se mi zdi tudi to, kar ste povedali v zvezi z Grčijo, da je treba doseči napredek in veselimo se že konstruktivnega srečanja tudi na to temo. Najlepša hvala. Upam, da se boste kmalo spet vrnili, zato da bomo dialog lahko nadaljevali. Najlepša hvala. Pozdravljeni. Zdaj nas čaka deseta točka na dnevnem redu. Gre za mesečni čas, ki si ga vzamemo za pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Danes se bomo posvečali PSD2, to je direktiva o plačilnih storitvah. Govorili bomo o RTS in o tem, da zagotovimo močno autentifikacijo stranke v okviru PSD-a. Ta dosje smo pregledali že aprila in govorili bomo o osnutku RTS, zato da bi zagotovili SCA oziroma SCA močno autentifikacijo stranke in tudi ustrezno komunikacijo. Pripravljamo ustrezen RTS v sodelovanju z ECB, kakor to zahteva pravna podlaga. To je eden najbolj občutljivih ukrepov na ravni dve. Imeli smo javno posvetovanje, ki je se končalo 12. oktobra v zvezi z RTS. RTS bo določil nekaj temeljnih načel za PSD2, zadeti pa je treba pravo ravnotežje med ustrezno ravnjo varnosti za potrošnike in ponudnike plačilnih storitev, poskrbeti pa moramo za pošteno konkurenco med ponudniki plačilnih storitev, zagotoviti pa je treba tudi inovacije in dostopnost, kar zadeva plačila. Pogajalska skupina iz Ekona je opozorila na nekaj vprašanj v zvezi z osnutkom RTS-ja v pismu EBA, to je bilo 24. oktobra in seveda mislim, da bi ta razprava lahko bila dobra priložnost za to, da vidimo, kako bi lahko zadeli pravo ravnotežje med potrebo potem, da imamo tehnološko neutralen pristop, po drugi strani pa moramo imeti tudi nekaj jamstev, kakor je zapisano v 63. členu 3. odstavku v zvezi z jamstvi za identifikacijo v vsakem primeru. Govorimo tudi o izjemah in o možnostih za to, da bi ohranili pristop, ki je bolj prožen. To je v zvezi z sedmim členom, četrtim odstavkom, drugo ali nejo. predstavljam Oliverja Salesa, Rita Bezenbeck je prav tako tukaj, ona je vodja enote za GD konkurenca in z nami je tudi Andreja Enrija, predsednik EBA, z nami je tudi Pierre Petit, generalni direktor ECB-a. Seveda pa imamo tudi tukaj pogajalsko skupino. Začeli bomo s komisijo. Najprej EBA. Andreja Andrija. Izvolite. Uh, najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala, da ste EBA povabili v odbor za to, da vam podamo zadnje informacije glede 11 mandatov, ki smo jih prejeli v okviru EBA Za PSD 2 teh 11 mandatov je pomembno, ker nam omogočajo izvrševanje naših mandatov glede konvergence na področju malih plačil posod po Evropski uniji. EBA in PSD si prizadevata za večjo konkurenčnost in inovacije na trgu. Namen je vzpostaviti tudi rešitve, ki so prijazne potrošnikom, tako da vzpostavimo enoten trg za plačilne storitve v Evropski uniji. Imeli smo 11 mandatov in pri objavili smo že 8 dokumentov in še dva bomo pripravili do februarja prihodnega leta. Nekoliko pa je nejasnosti, ali nam bo uspelo še naprej tako hitro delati, glede na to, da smo prejeli še dodatne obveznosti v okviru mandata za PSD. V okviru naših mandatov pa smo lahko ugotovili, da različni civi iz PSD 2 izpostavljajo konkurenčne zahteve, naprimer, ko gre za zagotovitev močne autentikacije stranke in varne komunikacije. Skupaj z um, ECB pripravljamo skupne standarde, pri tem pa moramo upoštevati cilje, ki so si nasprotujoči. Naprimer, to je cilj, ki, katerega namen je vzpostaviti močne tehnične standarde in povečati varnost, tako da bi omogočili tudi obenem razvoj različnih tehničnih industrijskih standardov. Konkurenca na področju enotnega trga, na področju plačil pa nakazuje drugače. Pri RTS bi se radi izognili situaciji nastanka več standardov, ki bi zahtevali, da se izvršujejo določbe RTS prek različnih geografskih meja. Za voljo prijaznosti uporabnikom pa predlagamo, da bi bil RTS oblikovan tako, da je poseg v plačilno transakcijo čis, čim manjši. Obenem pa bi zagotovili varnost v varnem plačilnem okolju, tudi ko gre za stik z tretjimi strankami. Izzivi, s katerimi se soočamo, so zelo veliki in dovolite mi, da nakratko obrazložim, kako smo se mi lotili teh izzivov in kako smo poskušali odpraviti pomisleke, dopisa Markusa Ferberja in gospoda Tajanja, dopisa, ki smo ga prejeli oktobra v imenu pogajalske ekipe parlamenta glede PSD2. In na koncu bom eh, podal še pregled korakov, ki so pred nami. Najprej glede procesa do sedaj. RTS je ključni element. PSD2 na ta način želi zagotoviti spodbujanje inovacij in eh, prispevati k varnosti transakcij v Evropski uniji. RTS bo torej opredelil, kako se soočati s tržnimi izzivi, naprimer na področju tega, kako bodo ponudniki storitev odreditve plačila ali informacije o računu izvajali storitve, kako bojo komunicirali torej, z bankami za namene upravljanja z računi. Prejeli smo torej zelo pomemben mladat na tem področju in glede na to, da je tema zelo pomembna in aktualna, je bilo od samega začetka jasno, da bomo veliko pridobili, če prisluhnemo vaše mnenje na, to, na tem področju. Zato smo oblikovali dokument za razpravo in prejeli smo 118 pripomb, ki so zelo koristne gre za udeležence na trgu in druge zainteresirane stranke. Ocenili smo te odzive in tudi odzive tretjih strank in bank. Prosili smo komisijo, da nekatere točke tudi pojasni in vse te prispevke smo združili v dokument za posvetovanje, ki smo ga objavili oktobra. Uh, Imeli smo tudi več različnih konferenc posod po Evropski uniji, zato da bi spodbojali naš dokument za razpravo, zato da bi spodbudili tudi zagonska podjetja, ponudnik, tretje ponudnike storitev, tehnološke ponudnike in banke ter druge aktere, da najdemo prave kompromise na področju izzivov v okviru plačenih storitev pri PSD2. Prejeli smo 926 odzivov, kar znaša več kot 2000 strani, kar je nov rekord za, e za posvetovanje v okviru EBA. To kaže na pomembnost RTS-a. V posvetovanje smo vključili tudi prispevke in odzive vsaj ducat ponudnikov tretjih storitev. Od oktobra do novembra pa smo prejeli še 260 prosim za pojasnila in uh, preučujemo argumente vsakega izmed teh pomislekov in uh, preučujemo, ali smo našli pravi kompromis v okviru dokumenta za posvetovanje. Končni korak bo, da objavimo preglednico, ki bo povzemala vseh teh 260 um, uh, pomislekov in naše odzive. Razmislili bomo, ali na podlagi ugotovljenega predlagamo spremembe za RTS. Obenem je treba upoštevati, da se veliko teh pročen ne nanaša izključno na RTS, temveč na PSD2 v celoti. Ni pa v naši pristojnosti, da interpretiramo določbe PSD2, tako da mm, se posvetujemo s komisijo, kako zagotoviti čim boljša pojasnila pri teh točkah. EBA pa m, mm, ni v slonokoščenem stolpu, ko pripravlja te odzive, upoštevamo širšo sliko na področju plačilnih eh, storitev in uporabljamo robusten sistem in celoten eh, proces priprave standardov bo pregledan. Sedaj bi se dotaknil treh pomislekov, ki so jih izpostavili nekateri deležniki, pa tudi mm, gospa, gospoda Ferber in Tajani. Tu gre za sporočilo glede umestnika za aplikacijsko programiranje gre tudi za izjeme od dostopanja močne autentikacije stranke. Osnutek standarda vsebuje um, prak za odstopanja od močne autentikacije stranke. Ta prak znaša 10 evrov. In tu so bili slišani številni pomisleki. Čež, da bo to zaobjelo samo majhen del transakcij in da bi bila ta meja preniska za plačila brez stika in da bi to podjetja in potrošniku težko uporabljali. Poskušali smo razložiti, da so bile te meje za brezkontaktna plačila in brezkartična plačila uh, nekoliko više zaradi nizkega tveganja. Obenem pa izpostavljamo, da je treba zagotoviti inovativna plačila in potrošnikom prija zne plačilne storitve. Uh, Tako da smo tudi z vidika potrošnikov ugotavljali, ali smo našli pravi kompromis med udobnostjo za potrošnika in varnostjo. Tako da bomo glede na to morali razmisliti o tem, ali bi morda samo mejo spremenili. Še en pomislek se nanaša na omestnik za aplikacijsko pro programiranje. Ponudniki plačilnih storitev bodo morali namreč uporabljati aplikacijo kot omestnik za dostopanje do informacij računa in morali bi zagotoviti, da ponudniki storitve odreditve plačila in eh, informacij o računu neposredno lahko dostopajo do informacij o računu uporabnika prek umestnika kar zahteva tudi ustrezne postopke autentikacije strani banke in banka na to v skladu s četrtim odstavkom 66. člena in tretjega odstavka 67. člena PSD tu mora spoštovati načelo nediskriminacije in posredovanje informacij. Glede na to se je treba spomniti, kakšen je naš eh, mandat v skladu s členom 98.1.d. in EBA od tega načela ne mora odstopati. EBA mora specificirati zahteve za skupne in odprte standarde za komunikacijo za namene identifikacije, autentikacije, sporočanja in obveščanja, kot tudi izvajanja varnostnih ukrepov. Naš mandat torej ne podpira tega, kar bi radi specificirali v standardu. Ne PSD2, ne sam mandat ne specificirata narave dostopa oziroma tega, kar v, v vašem dopisu imenujete kot neposredni dostop. Samo uvodna izjava 32 govori o tem, da imajo banke možnost a, določati, kako bodo tretje strani zastopale do informacij o a, računu, ampak ta uvodna izjava ne govori o načinu do specifičnega dostopanja do informacij in ne omenja tako imenovanega neposrednega dostopa. Zaradi tega bi morali pojasniti načelo oziroma pojem screen scraping oziroma različic eh, tega pojma. Glede na to, da definicija ni jasna, tudi ni jasno opredelitev samega pojma neposreden dostop, direct access. Pri osnutku RTS-a smo do zaenkrat molčali glede teh konceptov, glede neposrednega in posrednega dostopa. Člen 19 RTS pa zahteva, da ponudniki storitev upravljanja računov morajo zagotoviti vsaj en umestnik za komunikacijo. Ta člen pa ne določa, ali bi dostop za tretje strani omogočali pred enakega umestnika, kot je umestnik za uporabnike, ali bi to moral biti namenski, torej poseben umestnik vzpostavljen za namene dostopanja tretjih strani do računa oziroma informacij o računu. Tako da bi radi slišali mnenje poslancev glede tega konkretnega vprašanja, glede na to, da RTS teh zadev ne razrešuje. Ponudniki storitev odreditve plačila in informacij o računu se morajo nanašati na storitve upravljavca računa. Takšnih določb o vlogah pa nismo zapisali zaradi tega, ker že obstaja člen 975 PSD in ne bi bilo primerno, da bi v standardih ponovno navajali zakonske določbe, ki že veljajo. In še tretja točka, ta se nanaša na izjeme. Mm, tudi tu smo dobili mandat za izdelavo standarda. Tu gre za izjeme od zahtev pomočni autentikaciji stranke. Nekateri pomisleki so bili izraženi glede na to, da RTS ni v skladu z besedilom na prvi ravni zaradi tega, ker so izjeme črtane preveč usko in ne omogočajo tistega, kar besedilo opredeljuje kot analizo na podlagi teveganja. Tako da bo treba te pomisleke podrobneje preučiti, ker še ne razumemo argumentacije v zadju teh pomislekov. Člen 97.1. prvi odstavek direktive PSD pravi, da morajo države članice zagotoviti, da ponudniki plačilnih storitev zagotovijo močno autentikacijo v primeru, ko plačnik uporabi dostop um, do računa na spletu ali pa odredi plačilo mm, v elektronski obliki ali pa izvede katero koli eh, drugo, kateri koli drugi ukrep eh, na daljavo. Kar pomeni, da bi morali predvideti tudi pristop na podlagi tveganja pri vzpostavitvi izjem od močne autentikacije stranke. RTS trenutno pa ne omogoča nekakšne takšne interpretacije, kar pa ne pomeni, da prepoveduje ocenitev na podlagi tveganja. Tako da predlagamo, da se to uvede kot dodatna možnost za zmanjšanje možnosti koliofil. Tako da menimo, da je to dopolnjujoč ukrep, ki ne domešča močne autentikacije stranke. Sedaj bomo torej preučili vse odzive na podlagi dokumenta za razpravo in sedaj smo pripravljeni podrobneje razmisliti o pomislekih, ki smo jih eh, slišali. Prepričani pa smo, in sodelujemo tudi s komisijo in Evropsko centralno banko, zato da bi našli rešitve in prepričani smo, da bomo našli m, dobre kompromise glede različnih ciljev PSD 2. Prepričani smo, da bomo z mandatom doklju, zaključili do februarja. Ampak morda bo treba odložiti izpolnitev tega mandata do konca februarja, kar pa ne bi smelo ogroziti začetka izvajanja te direktive v, v letu 2018. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo gospod Pierre Peti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se vam rad zahvalil za priložnost, ki ste nam jo dali, da predstavimo svoje mnenje v razpravi z Evropskim parlamentom. V svojem prispevku se bom osredotočil na dve vprašanji, ki sta po mojem mnenju pomembni in izhajata iz a, pisma pogajalske skupine Evropskega parlamenta. Prvo se nanaša na neposredni dostop, druga točka pa se nanaša a, eh, na ocenjevanju na podlagi tveganja. Najprej neposredni dostop. PSD omogoča neposreden dostop do informacij imetnika plač, računa v primeru, da ta imetnik sproži transakcijo. In veseli smo, da je komisija to zapisala jasno v zakonodaji. Banke so bile seveda proti, ampak tudi banke začenjajo razmišljati drugače. In sedaj niti ECB skupaj z drugimi bankami ne dvomi več v to možnost neposrednega dostopa do računov lastnih strank, zato da bi odredili plačilo. Menimo, da se tu razhajanja med meni nebančnih in bančnih akterjev sedaj eh, zmanjšujejo. RTS bo torej zagotovil nove standarde in tesno sodelujemo z ECB za to, da bi te standarde tudi izoblikovali. Menimo, da trenutno na trgu vidimo konsens glede tega, da je treba zagotoviti standardiziran uh, umestnik uh, za stik med banko in tretjimi ponudniki storitev, TPP-ji. In banke se bojijo, da je standardiziran umestnik uh, instrument, ki bi moral delovati učinkovito in ki bi moral biti vedno razpoložljiv, morali pa bi imeti tudi rešitve za izredne razmere, ko umestnik ne deluje pravilno. Naloga regulatorjev je, da opredelijo zahteve za standardiziran umestnik, zato da bi zagotovili, da umestnik deluje ustrezno. S tem se bomo odzvali na pomisleke, ki so jih eh, izpostavili nekateri akteri, pa tudi vi v vašem pismu neposreden dostop, ki je na voljo danes, bi moral biti uhra, ohranjen v primeru, da standardiziran umestnik ne bi deloval pravilno. Te bojazni se moramo lotiti eh, resno, tako da poskušamo v regulativnih tehničnih standardih eh, opredeliti zahteve, ki bodo omogočale, da umestnik deluje pravilno. Pri tem sodelujemo z Evropsko centralno banko, zato da bi dosegli ta cilj. In eh, za doseganje tega cilja zaenkrat ne izključujemo nikakršnih eh, možnosti. Potem glede tveganja. Ni toliko bojezni, da trenutno obstoječi umestniki ne bi delovali tu je tudi bojazen, da tretji ponudniki storitev morda ne bodo imeli dostopa do vseh informacij, ki bi jih lahko pridobili na način, na katerega delujega, delujejo danes. To gre za iste informacije, kot jih plačnik dobi v storitvah spletnega bančništva. Izziv torej ni samo v tem, da zagotovimo umestnik, ki bo deloval, temveč tudi v tem, da se dogo dogovorimo glede nabora informacij, ki se izmenjuje. Druga naloga regulatorjev bo torej, da opredelijo primerne zahteve za izmenjavo informacij. Opisal sem, kaj morajo storiti regulatori, ampak po našem mnenju je treba preučiti tudi tisto, kar mora storiti trg. Onkraj PSD2 in osnutka za regulativne tehnične standarde je treba zagotoviti določeno stopnjo standardizacije na trgu, zato da bi podprli razvoj konkurenčnega in eh, vseevropskega okolja za odreditev plačilnih transakcij. To pomeni, da je k delu treba pritegniti vse zainteresirane strani, tudi tiste, ki so izrazile pomislike. In izrisal so je kompromis. Res je, da je na voljo nekaj tehničnih rešitev v okviru trenutnih omestnikov. So pa tu še nekateri poslovni vidiki, kjer mora trg najti skupne, rešit, re, skupne rešitve, če želimo izkup, izpolniti skupni cilj. ECB predseduje tudi Evropskemu odboru za plačila majhnih vrednosti. Tu sedijo uh, predstavniki velikih in malih akterjev na področju plačilnih storitev. In ta Evropski odbor si že prizadeva za to, da bi našel skupne rešitve. Zaobjema vse relevantne akterje, vključno s tistimi, ki so že izrazili pomisleke. In glede druge teme, tu gre za analizo tveganja pri transakcijah. Tu bi mi predlagali naslednje okvirne smernice naj izpostavim tri elemente. Najprej, treba je zagotoviti, da PSD predstavlja kvantni pristop, kar, preskok, kar se tiče varnostnih zahtev pri elektronskem izvrševanju plačilnih storitev. Tu stavimo na močno autentikacijo stranke. To je novo. In evropski zakonodajalci so dejali, da moramo zagotoviti najboljšo možno varnost takšnih transakcij. To pa ne pomeni, da ne moremo predvideti izjem, vključno z izjemami, ki temeljijo na oceni tveganja transakcije. In tretji element se nanaša na to, da je treba resno obravnavati tudi pomisleke, ki jih izraža trg treba je preučiti, kako najbolje uskladimo njihovimi potrebe z zahtevami PSD2. Najlepša hvala, gospod predsednik. Now... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Olivier Sales za komisijo. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Gospod Andreja Enrija in gospod Petista že izpostavila veliko točk, tako da bom, se bom na kratko dotaknil še tistih točk, ki bi jih izpostavil sam. Zdi pa se mi dobro, da imamo priložnost, da razpravljamo o teh standardih za ERTS. Bi vas pa o tej priložnosti nekoliko opomnil na to, zakaj danes razpravljamo o tem in uh, opisal bom temeljna načela PSD 2. Tržni akteriji, druge države in številni regulatori direktivo o plačilnih storitvah obravnavajo kot zelo dobro direktivo, ker spodbuja konkurenčnost eh, in inovacije, ker eh, omogoča visoko varnost eh, plačil in ker predstavlja prednost za, za potrošnike in ena zadnje zagotavlja pravno varnost in stabilnost za neregulirane tržne akterje. Ne smemo pozabiti na prvotne cilje. Takrat je bila direktiva res eh, nujno potrebna in eh, rad bi se pravzaprav zahvalil so zakonodajalcem za ta sprejeti akt. PSD vključuje več ukrepov. Eden izmed ukrepov se nanaša na zagotavljanje varne komunikacije in močne autentifikacije stranke. Mislim, da je koristno, da se spomnimo, zakaj imamo to v kontekstu direktive PSD 2. Varna komunikacija je bila v predpogoj za nadzornike, pa tudi za banke, deloma, da raz, razširijo svojo plačilno verigo na ponudnike novih finančnih tehnologij in na netržne akterje, tako da bi zagotovili varnost za potrošnika v primeru, da kupuje prek spleta. Zakaj smo sprejeli to odločitev? Večinoma zaradi goljufij in izpostavil bi, da, je, da so kartične goljofilije danes še vedno problematične. No, sedaj vas ne bom nadlegoval številkami in statistikami, ampak jasno je, da pri kartičnih plačilih na spletu še vedno pogosto pride do goljofil. In skupaj, da to predstavlja skoraj, da 70, od sto, predstavlja skoraj da 70 odstotkov vseh kartičnih goljofij v Evropski uniji. In ne pozabimo, da goljofije tudi nekaj stanejo. Kadar eh, transakcija ni ustvarjena, uspešno izvedena, oziroma ko pride do nepravilnosti, je na koncu treba stroške transakcije še vedno pokriti, kar česa ne smemo ignorirati. Lahko pride do tega, da se stroški teh transakcij in goljofij skrijejo v stroških poslovanja posameznih akterjev na trgu. Včasih pa se te stroški prenesejo tudi na potrošnika v obliki povišenih cen storitev. Tako da se je treba boriti proti goljufijam. Zahteve po višji varnosti v okviru PS2, PSD2 so bile sprejete prav zato. Še vedno pa imamo možnosti za izjeme in nekoliko prožnosti na, vsaj na prvi ravni. In uh, nismo proti temu, da bi razmišljali o možnih prožnostih za to, da bi našli potencijalne rešitve. Tako da nismo proti analizi na podlagi tveganja. Menimo, da je to dopolnjoč, dopolnjujoč element močne autentikacije stranke. Ne, vendar pa tega ne obravnavamo kot popolno nadomestilo za močno autentikacijo. Tako da bo treba to področje obravnavati v tej luči. In še druga pripomba, ki, s, ki so jo kolegi že izpostavili, gre za aplikacijski umestnik. Na ravni ena so določbe dokaj jasne. Ko pa gre za ponudnike storitve informacij o računu, 76. člen o stikih med bankami in ponudniki storitev informacij o računu je dovoljšen in eh, omogoča ustrezne stike. Kar pa se tiče ponudnike storitev odreditve plačila, je člen 62 tudi jasen. Zahteva od bank, da ponudijo ali zagotovijo vse informacije, ki so potrebne za odreditev plačila, kot tudi vse relevantne informacije, ki se nanašajo na samo izvedbo plačila. Naj na kratko, čisto enostavno razložim zadeve. PSD tu spreminja situacijo. Pred PSD je okolje delovalo tako, da so ponudniki storitev odreditve plačile in pobirali informacije prek eh, bančnega umestnika in pridobivali informacije neposredno od eh, imetnika računa. Sedaj pa smo v fazi, ko se uporablja načela potiska, tako da bo PSD spremenila pogoje delovanja. Zadeve ne bodo ostale takšne kot sedaj. Večina bank in um, prodajalcev se bodo morale prilagoditi, vložiti nekoliko sredstev, finančnih sredstev in tudi človeških sredstev v to, da se prilagodijo. In eh, na podlagi odziva menimo, da so se akteri pripravljeni sprem, prilagoditi. Eden izmed pomislekov pa se nanaša na delovanje umestnika. Deležniki se bojijo glede razpoložljivosti umestnika. Umestnik bi moral delovati vse dni v tednu ob vsaki uri in eh, moral bi biti učinkovit. Nekaj primerov mm, podobnih platform eh, v nekaterih državah eh, smo že videli, pri katerih storitev ni bila nenehno zagotovljena. Tako da so pomisleki tu upravičeni. Nekaj dela na tem področju se že začenja v okviru ERPB in v okviru ECB, kot je dejal gospod Enrije. Rešitev bi morala zagotoviti hm, dobre možnosti tudi za že uveljavljene akterje na trgu in nove akterje na trgu, tako da bomo zagotovili spodbudno okolje za vse. Upamo, da bo ta standardiziran pristop ki ga obravnavamo kot um, tretjo, tretjo tehnično raven, pripomogel k temu, da odpravimo nekatere pomislike. Če sklenem, pripravljeni smo podpreti ECB in uh, CBN pri tem, da najdemo ustrezne rešitve in uh, fleksibilnosti in da odpravimo pomislike, ki so jih izpostavili deležniki. Glede umestnika za aplikacijsko programiranje, pa upam, da bomo našli m, mm, rešitev, ki bo m, mm, poslovno neutralna in tudi tehnološko neutralna, nekako v duhu vašega dopisa, ki ste ga poslali glede PSD2. Če sklenem, vse te varnostne zahteve so relevantne tudi v kontekstu predloga za odpravo geografskega blokiranja in to neposredno prispeva tudi k oblikovanju enotnega digitalnega trga, za katerega si močno prizadevamo v komisiji. Raport. Najlepša hvala, poročevalec, gospod Tajani. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad predsta, pozdravil predstavnike komisije Centralne banke in Evropskega bančnega organa. Hvala lepa tudi pogajalski ekipi, predsedujočemu Ferberju. Med trialogi in med pogajanji smo spostavili zelo dobro sodelovanje. To je zelo pomembno tudi za ukrepe z tako imenovane druge ravni. Prejšnji mesec, kot je rekel kolega Elias, smo poslali pismo vodi Evropskega bančnega organa, izrazili smo nekaj pomislekov glede pogajalskih, glede tehničnih standardov. Predvsem, ko gre za ponudnik kritike iz tretjih strani, ko gre za odobrena plačila. Pri sprejetem besedilu smo se dogovorili, da naj bi TBP zagotavljali svoje storitve, pri čemer morajo poštevati tudi naročilo, ne da bi bili pri tem dolžni uporabiti specifičen poslovni model, pa naj si leta temelji na posrednem ali neposrednem dostopu. Iz tega razloga nas skrbi ta predlog Evropskega bančnega organa, ki pravi, da bi morali imeti poseben temu namenjen umestnik. To smo povedali tudi v svojem pismu, kjer smo stvari podrobno obrazložili, zato teh argumentov tu ne bi ponavljal. Bi vas pa rad spomnil na to, kakšen je političen namen parlamenta. Med pogajanji smo spoštovali predlog komisije, rekli smo, da bi trg plačil odprli novim akterjem in inovativnim tehnološkim rešitvam. Sveda bi se rad zahvalil gospodelju za ta govor. Hvala tudi za ta dober predlog komisije. Mi smo pripravljeni iskati kompromisne rešitve, vendar moramo okrepiti strategijo pri PSD2. Nemogoče je spreminjati omrežje, lahko sicer dosežemo kompromis na tehnični ravni. Mi smo pripravljeni za razpravo, vendar je za nas pomembno, da okrepimo filozofijo, strategijo pri PSD2. Hvala. Hvala lepa, Ole Ludvigson. Jaz bi želela začeti, da vam predstavim, da jaz veliko. Hvala lepa. Gospod predsednik. Delo EBE je bilo dobro opravljeno. Mi si želimo, da bi okrepili autentifikacijo strank oziroma potrošnikov z vidika direktive PSD je to še posebej pomembno. Pomembno je tudi, da zagotovimo neutralnost na področju konkurenčnosti. Dopustiti moramo inovativnost, okrepiti moramo tudi ulogo potrošnikov pri zagotavljanju konkurenčnosti. Mi smo ostrali v parlamentu na tem, da bi morali sprejeti odločna pravila, da bi morali zagotoviti predvsem varnost. Predvsem pa bi morale plačilne storitve biti varne in istočasno tudi konkurenčne. Zdi se nam v skupini, da bi lahko ponudnikom plačilnih storitev s tem tudi omogočili, da dosegajo pozitivne rezultate. V tem dokumentu piše, da bi morali upravniki računov oziroma upravitelji računov, to so banke, uporabiti varni model za dostopanje do določenih storitev, pa naj se gre za neposreden ali posreden dostop. Člena 32 in 93 sta na tem področju najbolj pomembna. Tudi člen 19 je pomemben, nanaša se na oblikovanje RTS-ov. Govorimo o obveznem umestniku. Ta člen pa je v nasprotju s členom 92.2 direktive PSD 2. Zato se mi zdi, da bi morali razvijati RTS, -e, pri čemer bi naš namen moral biti tam, da zagotovimo enakopravno konkurenčnost med vsemi tistimi, ki ponujajo plačilne storitve. Poskrbeti bi morali tudi za neutralnost med posameznimi akterji. Tehnični standardi so zato pomembni. Predvsem, ko gre za preverjanje imetnikov računov, ko gre za autentifikacijo strank. Vsi bi morali uporabljati pri tem isti omesnik. Omenja se tudi člen 66.4 in 66.3 PSD, ki govorita o autentifikaciji ponudnikov storitev. Ta dva člena govorita tudi o ponujanju informacij imetnikom računov v banki. Te informacije naj bi se ponujale preko umestnikov. Predvsem bi morali poskrbeti za tehnično izvedljivost vseh teh ukrepov, torej da bi tudi vsi tisti ponudniki odobritev plačil lahko dostopali do tovrstnih informacij s tem namenom, da se lahko dejansko opravi tudi autentifikacija strank. Predvsem pa bi imetnik računa moral imeti možnost dostopati do tovrstnih informacij. Predvsem bi morali poskrbeti za to, da bodo ponudniki informacij o računu imeli dejansko tudi dostop do tega računa. člen 69 in 19.4 PSD 2 govorita o tem, da je upravitelj računa tisti, ki mora zagotoviti, da se identifikacija in autentifikacija izvedeta preko posrednega in neposrednega dostopa. Kar pomeni, da z razlogom številne akterje na trgu skrbi ta zahteva, zato ker tehnični standardi niso poenoteni. Zato bi zahtevali izjemo pri autentifikaciji, največ 10 evrov naj bi stala ta izjema, vendar se mi zdi, da je ta prak izjemoma nizek. Poleg tega je nesorazmeren v primerjavi z vrednostjo transakcij na trgu. Zdi se mi, da bi tudi banke lahko sprejele naš predlog odbor Ekon, pa bi lahko tudi jasno podaril, da pogajalska ekipa v parlamentu pričakuje, da se bo v PSD 2 ta tehnično vprašanje lahko razrešilo. Eva se želi tudi, da bi zagotovili jasna pravila za vse ponudnike storitev in za vse ostale akterje. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. EKR, er, gospod Fox. Thank you. Hvala lepa, predsednik. Rad bi se zahvalil EBI in komisiji, ker sta danes na tej seji. Hvala lepa, da ste predstavili te predloge. Zelo neposredno vprašanje bi imel. Zakaj predlog regulativnih tehničnih standardov ne upošteva pristopa tveganja, ki naslavlja goljufije. O tem smo se dogovorili v dogovoru na ravni 1. Člen 98.2 tam piše, pripraviti moramo ustrezne varnostne ukrepe in sicer tako, da sprejmemo tudi učinkovite na tveganju utemeljene zahteve. Sam bi trdil, da zgolj sprejetje plačilne omejitve 10 ali 50 evrov ni pristop, ki temelji na tveganju. S tem ste zgolj postavili omejitev. 25 odstotkov goljufij v Združenem kraljestvu se zgodi pod pragom 10 evrov. Zato me zanima, ali obstaja kakšen argument, zakaj ste uporabili te številke, ali gre zgolj za pač, številke, ki vam ustrezajo. Mislim, da bi bilo bolje goljofije nasloviti na tak način, da bi ponudnikom plačilnih storitev postavili jasen cilj, da bi goljofive transakcije spravili pod določen prak. Ta številka bi lahko bila naprimer štiri transakcije od desetih tisočih, lahko tri transakcije. Lahko se pogovorimo o tem, kakšna je sprejemljiva raven goljofi in kaj ni sprejemljiva raven goljofi. Vi ste enostavno izbrali številko, ki se vam zdi dobra številka, namesto da bi obrali analizo, ki temelji na tveganju. Zdi se mi, da niste pripravili takšne analize in bi vas prosil za komentarje s tem v zvezi. Imam pa tudi praktično vprašanje, kako se brezstična plačila lahko uporabljajo v prometnem omrežju brez terminalov PIN, če varna autentifikacija strank včasih je zahtevano, včasih ne. Prometna omrežja vse bolj pogosto uporabljajo brezstična plačila kot varno alternativo pametnim in papirnatim vozovnicam. Kumulativna vrednost 150 evrov pri brezstičnih plačilih pomeni, da bodo potrošniki včasih morali opraviti varnostno autentifikacijo. Kaj pa, če ta možnost ni na voljo? Primer mladega človeka, ki gre naprimer nakupovati, zapravi 149 evrov pri brezstični kartici, pozno po noči gre na avtobusno ali metro postajo in kartico zavrnejo. Tam pa ni terminala, v katerega bi lahko vnesli varnostno pin številko. Zanima me, kako se lahko temu izognemo, ali lahko prometni sistem izuzamemo iz te zahteve. Če ne, se mi zdi, da boste naleteli na situacije, ko bodo posamezniki pozno po noči nekjer optičali, vi boste zahtevali autentifikacijo, nobene analize tveganja ne bo, pa če eno arbitrarno številko bodo morali izpolniti, kljub temu, da bodo imeli vašo kartico. Kako se lahko temu problemu izognemo? Hvala. Hvala lepa. Sofi Intveld. Hvala lepa, predsednik. Prisluhnila sem vašim predstavitvam in moram reči, da če primerjamo vse skupaj s pomisleki, ki smo jih omenili v pismu, ki smo ga kot odbor poslali, nisem pomirjena. Rada bi se osredotočila predvsem na vprašanje umestnikov, Iskreno rečeno imam občutek, da je Eva delala na predlogih predvsej navdušeno, tako navdušeno kot poran, ki ga pripravljajo za božično večerjo. Iskreno rečeno imam občutek, in to je tudi pomislek, ki smo ga slišali in izrazili v pismu, da vi dejansko uporabljate to vprašanje varnosti in varstva podatkov za to, da bi konkurenco izrinili. Vemo, kaj se dogaja v praksi. Banke to danes že počnejo. ISP e in PISP je izločajo prav z uporabo takšnih izgovorov, istočasno pa pripravljajo svoje konkurenčne storitve, tako da gre za zlorabo položaja, ki ga imajo banke. Tako da nisem v celoti prepričana s tem vašim odgovorom. Niste prepričali, tehnični standardi bi morali vendarle nasloviti pomisleke, ki so se izrazili. Samo na tak način bomo dejansko zagotovili konkurenčnost, pa tudi inovativnost. Ne pa, da se bo vse skupaj zlorabljalo kot neko orodje za to, da zlonamerno preprečimo in blokiramo inovativnost. Vidimo, kakšno vlogo igrajo banke, zlasti v zadnjih letih, zlorabljajo vprašanje standardov in s tem preprečujejo novim akterjem dostop do trga, blokirajo dostop do informacij o računu. Istočasno pa zelo hitro razvijajo svoje interne sisteme, ki so konkurenčni sistemom ostalih akterjev, kopirajo njihove modele pravzaprav. S tem pa zlorabljajo osebne podatke imetnikov bančnih računov. Tako da se mi zdi to res neprimerno, pričakovala bi, da bodo dokončni standardi, dejansko standardi, ki bodo dopustili realno konkurenčnost, realno inovativnost, da ne bodo ti standardi služili zgolj delu industrije. Odpreti bi morali trg. Hvala. Thank Hvala lepa. Mat Karti, nekdo drug? Eva Žolini? Sven? Če. Hvala, predsednik predsednik, ali ugotavljate skupaj z menoj, kako okrepljena je udeležba na teh predstavitvah, odkar smo zavrnili standarde PRIPS. Res navdušen sem nad temi spremembami. Klopi v dvorani so polne, ogromno institucije tu prisotnih, nekateri trenutni gostje, kot so EBA, so sicer redno prisotni, Andraja recimo, ampak zdi se mi, da so se stvari vendarle spremenile kar je pozitivna eksternalija vseh tega, kar smo počeli do sedaj. Večino argumentov smo slišali, ne želim jih ponavljati, rad bi povedal zgolj to, da pred to izmenjavo ugotavljamo, da so banke zelo zaskrbljene, kar zadeva varstvo podatkov. Preden smo organizirali to razpravo, je potekalo tudi intenzivno lobiranje. Kadarkoli se dogajajo takšne stvari, sem nekoliko skeptičen in tudi nadzorni organi so precej zaskrbljeni nad predlogom za RTS. Bundeskartel Amt pravi, da obstaja grožnja, da se bo zmanjšala konkurenčnost pravijo, da bi s tem lahko ogrozili novo industrijo finančnih tehnologij, kar pomeni, da te naše marže niso upravičene. Zato me zanima, kakšno je mnenje GD Komta. Morda bi lahko dobili tudi kakšno informacijo z njihove strani. Besedilo, kakršno je, besedilo pravzaprav za posreden dostop nič ne doprinaša. Predstavlja sklajeno besedilo s tistim z prve ravni, še vedno obstajajo določeni pomisleki glede varnosti. Lahko bi zagotovo naložili tudi zahtevo na banke, da bi banke in morebitno tretje strani vse skupaj zabeležile, se pravi, da bi zabeležile dostop To je tehnično izvedljivo, da ne bi enostavno prepovedali posrednega dostopa, kajti na tak način bi bankam omogočili, da preprečijo tretjim akterjem, da od obeh strani bank in agentom oziroma akterjem, ponudnikom storitev zahtevajo, da zabeležijo vse poskuse dostopa do informacij s tem bi zagotovili višjo varnost, istočasno pa ne bi delovali v nasprotju z besedilom iz prve ravni, ki izgovarja več konkurenčnosti in večjo pluralnost akterjev. Predvsem pa me, kot rečeno, zanima vaše mnenje o tem, kaj pravijo organi za konkurenčnost, kako na to gleda generalni dektorat za konkurenčnost. Hvala lepa, kolega Vali, ga ni več v dvorani. Barbara Kap. Apple, prav tako je ne vidim. Pritegnite pozornost predsedujočega, kolega Balc, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Za EBO in za komisijo verjetno danes ne bo presenečenje, če je namen odbora EKON, da opomnimo na temeljna odločitev obeh sozakonodajalcev. Tu ne gre samo za tehnično delo pri vzpostavitvi standarda, temveč za ključno vprašanje glede dostopa do trga in glede konkurenčnega prava. Direktiva PSD 2 predvideva nediskriminacijo na področju konkurence in tega se EBA in Evropska komisija ter Centralna banka zavedajo. In zato se danes ne bomo z vami pričkali glede tega, ali je treba ta načela navesti v kakšni uvodni izjavi ali v normativnem delu. Dejstvo je, da je to element, ki je bil vedno del političnega dogovora. Kot parlament bomo ustrajali pri tem, da najdemo rešitve, ki upoštevajo neutralnost na področju konkurence to je pomembno predvsem za potrošnika, ki mu koristijo izjeme od močne autentikacije stranke. Tako da vprašanje za EBO in centralno banko. Ugotavljata, da že potekajo preiskave na področju konkurenčnosti v državah članicah glede omogočanja nediskriminatornega dostopa do trga ste morda razmislili o svojem delu na področju RPI? Bo morda najprej treba zaključiti s tem delom, predem lahko začnemo izvajati te določbe. In vprašanje za Ebe. Ali boste odstopili od uh, svojega stališča glede izjem, če ne boste, če ne boste v dovoljšnji meri upoštevali odločitev so zakonodajalcev? Hvala lepa, Pervonš Berez. Merci. Hvala lepa. Vse to me spominja na razprave, ki so potekale že res zelo, zelo dolgo nazaj, ko smo govorili o prvem besedilu SEPE. Akterji in lobisti so tudi v našem primeru isti kot prej. Ponudniki storitev, akterji, banke in tudi ostali sodijo v to skupino. Mene zanima predvsem varstvo potrošnikov v realnem pomenu tega termina. Banke morajo pač opraviti svoje delo, svojo nalogo. Sama nisem lobist v imenu bank, ampak glede na to, kako smo banke obremenili za to, da bi banke imele dovolj posojilne zmogljivosti, da bi lahko banke ustrezno nadzirali in tako naprej. Funkcija banke je, da posojajo denar. Mi smo skušali tudi s pomočjo nove tehnologije vstopiti sedaj na novo področje. Tudi banke želijo s eh, temi istimi sredstvi vstopiti na novo področje delovanja, vendar najprej poskrbimo za ustrezno zaščito akterjev. Danes govorimo o bankah, jutri bomo govorili o novih industrijah, potem še o dodatnih ponudnikih storitev in tako naprej. Uh, varnost storitve, varnost transakcije, varnost storitve, ki jo ponujamo potrošnikov, to je ključnega pomena. Kot zakonodajalci moramo biti vendarle dosledni pri vsem skupaj. Še nekaj bi rada omenila, nekaj, česar danes sploh še nismo slišali. Prej ste govorili o stopni goljufije, ki jo komisija ugotavlja. Moram reči, da me ta stopnja kar skrbi. Nek tovariš v skupini eh, Lopes Aguilar, mislim, da je rekel, da je nekdanji kolega Bepe Borel bil žrtev goljufije, ker so mu zasegli bančni račun, kar tako. Zato bi morali biti resni pri tovrstnih vprašanjih. Zato smo na ravni ena, zakonodajalci, poskrbeli prav za to, ko smo se zauzemali predvsem za obsežnejše varnostne elemente. Ko govorimo o dedicated interfaces, ne gre za to, da bi komorkoli karkoli preprečili, da bi preprečili dostop novim akterjem ali da bi preprečili inovacije. Skrbimo zgolj za potrošnike, gre za dvojno preverjanje. Tudi, naprimer, ko kupujemo preko interneta, vsi opravimo dvojno preverjanje. Najprej plačamo, potem dobimo še eno kodo po SMS-u. Mislim, da to ni nič nenavadnega, glede na to, kolikšen je obseg goljufi preko spleta. Še nekaj bi rada dodala tega, prav tako še nismo danes slišali v razpravi. Tudi v drugih besedilih se to omenja, vidim, da se mi čas izteka, zato bom zaključila. Vprašanje terorizma. Ne želim si, da bi te umestnike tako poenostavili, da sploh ne bi mogli ničesar več nadzorovati. Razumem sicer številne pomisleke, ki ste jih danes izpostavili na tej razpravi. Bi pa centralno banko in EBO še enkrat vprašala, kako se boste odzvali na tveganja, ki jih prinaša neustrezen nadzor. Kako boste poskrbeli za varnost plačil, ki je bila na ravni ena nezadostna? Hvala lepa, Markus Ferber. Ja, vielen Dank, ich hatte ja die. Hvala lepa. Bilo mi je v čast, da sem vodil trialog, govorili smo že o vseh teh temah, ampak eh, pri PSD2, to vas želim spomniti, ne gre za to, da bi preprečili vstop novim ponudnikom, da pridejo na trg, ampak želimo jim odpreti razumno pot do tega. Seveda moramo zainter zaščititi interese potrošnikov, in tudi ustrezno varstvo podatkov. 28.2a, to je členek, člen, ki smo ga že večkrat citirali, mislim, da je treba razviti pristop na osnovi tveganja, ampak tega pristopa zaenkrat še niste pripravili in to je tista kritika. Mislim, da moramo najti pošten kompromis med interesi bank in interesi novih ponudnikov storitev. 28.3 nihče, po mojem prepričanju, ne bo na koncu stotno zadovoljen, ampak uloga politika je, da najde ustrezen pristop. Kritika, ki smo jo izpostavili na osnovi pogovora s pogajalsko skupino v svojem pismu, je, da ta predlog ni uravnotežen. Kino karta za 10 evrov, ne vem, težko bomo prišli v kino, vsaj v Bruslju. Tudi vozovnica za javni promet po noči, to so stvari, o katerih moramo govoriti, če imamo nek prak. Če sem že registriran in če sem že upisal informacije in podatke o plačilu, potem sem seveda opredeljen drugače z vidika tveganja kot nekdo, ki je nova stranka, zato je treba ta, to tveganje tudi ustrezno opredeliti, zato ker so določeni podatki že znani. Naprimer, lahko prepoznate predhodne plačilne vzorce. Veliko elektronske pošte dobimo, naprimer. Včasih se zgodi, da se nekdo piše v naš eh, elektronski predal, za pošto in nas potem sistem vpraša, če smo to res mi in tako naprej. Tudi to bi vi lahko upoštevali. Zato je treba res upoštevati pristopno osnovi tveganja in vprašanje je, kako boste 98.2.a navdahnili z življenjem, da bomo res imeli ustrezen pristop na osnovi tveganja. Če imamo samo omejne vrednosti, to ni pristop na, osto, na osnovi tveganja. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala kar zadeva pragove, moram reči, da se strinjam. Kar pa zadeva umestnik, bi osebno rekel, da bi uravnotežen pristop od nas tirjal, da upoštevamo pač vse komponente zakonodaje. Tudi člen 66.3d, ki zahteva, da PISP vsakič preveril na varen način autentifikacijo nad določenim pragom. Zato se mi zdi, da se mi vse skupaj niti ne zdi tako zelo sporno v tem predlogu EBE. Veliko vprašanj smo slišali, kdo bi začel. Yes, thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, predsednik. Veliko vprašanj bom skušal odgovoriti na par vprašanj, ostale bom prepustil ostalim kolegom, ki me bodo dopolnili. Kar zadeva analizo, ki temelji na tveganjih, pri tej rato bi rad pokomentiral, kaj ti par poslancev je to izpostavilo. Ne želim se spuščati v dolgo tehnično pravno razpravo, ampak vseeno je moja dožnost, da vas spomnim, kako je treba brati člen 98 PSD2, ki pravi, da bi lahko zagotovili izjeme na podlagi naslednjih meril. Tri ali naje najdete. Najprej stopnja tveganja pri storitvi, potem je tudi znesek, pogostnost transakcije in plačilni kanal, ki se uporabi za izvršitev transakcije. Tako da nismo pustili vrat popolnoma odprt tistih v tem zakonodajnem aktu. Vseeno pa ne izključujemo možnosti, da določenim zadevam ugodimo. Predvsem je v varnostnih priporočilih Hebe to že omenjeno, zato imamo torej manevrski prostor. Kot drugo pa naj povem, da bi lahko močno identifikacijo strank s tem dopolnili, ne pa jo nadomestili v celoti. Tako pri tem, kot pri nekaterih drugih vprašanjih bomo skupaj z EBO zadeve še enkrat preverili, tudi z ECB-jem. Morda bi lahko tu in tam zagotovili več fleksibilnosti, naprimer tudi pri pragovih. Nikar ne pozabite, da je v predlogu EBE iz avgusta šlo zgolj za predlog za posvetovanja. Mi smo želeli slišati komentarje strani različnih strank in deležnikov, tako da obstaja velika verjetnost, da bo končni predlog predlog bil nekoliko spremenjen. Kar zadeva pripombo gospe Entfeld in ostalih, že v uvodnem nagovoru sem rekel, da je konkurenčnost eden od ključnih ciljev, ki jih skušamo doseči s PSD2. Še vedno smo predani temu cilju, vendar vemo, da obstajajo različni cilji, ki jih skušamo zagotoviti z istim zakonodajnim aktom. Varnost je en cilj, varnost potrošnikov je drug cilj. Gospa Prvonž Beres je upravičeno izpostavila tudi to razsežnost varstva potrošnikov. Hvala lepa za ta komentar. Na nek način moramo poskrbeti za usklajenost med temi tremi cilji v teh podrobnih pravilih. Za primerjavo, ko smo pred nekaj leti za kartična plačila uvedli čip in pin, je šlo to za veliko inovativnost, enako velja danes naprimer za spletna plačila. Vse skupaj pa potem traja nekaj časa, zato da se potrošniki in podjetja na to navadijo, na to prilagodijo. Če zaključim, naj še enkrat podarim, da se zelo dobro zavedamo določenih pomislekov, ki ste jih izpostavili zelo tesno sodelujemo tako z EBO kot ECB-jem. Želimo poskrbeti tudi za ustrezne prilagoditve. Kot rečeno, besedilo se bo zelo verjetno spremenilo, vse v primerjavi s predlogom, ki smo ga predstavili avgusta. Vseeno pa moramo spoštovati na čelo, ki je zapisano v PSD 2, tako duh kot črko zakona. Thank you. Uh who is next. Hvala lepa, EBA, Andreja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala vsem, ki ste se oglasili. Morda bom ponovil nekaj, kar je že povedal Olivier, ampak eh, jasno želim povedati, da si po najboljših močeh prizadevamo za to, da bi zadeli pravo ravnotežje med vsemi cilji iz besedila na prvi ravni. Jasno je, da PSD2 namerava predstaviti korak naprej na področju odpiranja trga novim udeležencem. In seveda bomo okrepili tudi varnost. Odpiranje trgov in varnost bi morala biti v interesu potrošnikov. Ne strinjam se s tem, da menite, da smo tukaj zato, da bomo branili interese bančnikov. Imamo sicer bančništvo v svojem imenu, ampak nismo njihovi lobisti, mi smo nadzorniki bank in zato nismo tukaj zato, da bi kogarkoli ščitili. Zato sem v svojem uvodnem govoru toliko povdarka dal procesu. Govorimo z različnimi deležniki, Poskušamo dobiti informacije od vseh in poskušamo doseči pravo ravnotežje. Ali smo dosegli pravo ravnotežje, ne vem. To je samo dokument o stališču, sprejemamo komentarje in eh, pogajalska skupina je podala svoje komentarje v pismu, zato mislim, da lahko še zadeve seveda prilagodimo. O tem bomo zelo razmislili in pozdravljamo priložnost za dialog. Če se podrobneje spustimo v vaše vprašanja prvič. Pragovi. Zakaj nimamo izuzeti za tveganja? Če si pogledate članek v osnutku regulatornih tehničnih standardov, lahko vidite, da je veliko pristopov temeljičih na tveganju. Naprimer, mogoče se zanašati na beli seznam, če je stranka redna stranka in tako naprej. Nekateri elementi so že utemeljeni na tveganju, ampak, kako je povedal prejšnji govornik, prak je omenjeno mandatu kot nekaj, kar je treba upoštevati. Zanašamo se na statistične podatke ECB, zato da ugotovimo, kakšne so meje, kakšne so prage zato da preprečimo goljofije pri transakcijah. Ampak, kakor sem povedal, smo zadeli pravo ravnotežje glede pragu. Ne vem, to je vprašanje, ki smo ga postavili vam. Morda bi lahko bilo, veliko jih je dejalo, da je 10 evrov za plačila nadaljavo premalo. V redu, to lahko pregledamo, k temu se bomo še vrnili. V splošnem želim povedati, da poskušamo iti v podrobnosti in se odzvati na vse to, na kar je obozajal parlament. Razumemo cilje odpiranja in konkurence, ki so v PSD 2. Po drugi strani pa moramo mi pripraviti tehnične standarde, zato lahko pač storimo le to, kar omogoča besedilo na prvi ravni. Hvala komisiji za pomoč pri tem, da poskrbimo, da bo naš standard v skladu z besedilom iz prve ravni. Hvala. Hvala lepa, ECB. Hvala. Samo dva komentarja strinjam se z Andrejo, ko pravi, da nismo tukaj zato, da bi zaščitili interese bank. ECB nikoli ni sprejela stališča, da bi ščitili banke. Nikoli nismo sprejeli stališča, da bi ščitili interese nebančnih akterjev. Želimo si konkurence. Želimo si konkurenco med obema taboroma. Na koncu želimo doseči to, da bi imeli pogoje za razvoj konkurenčnega in evropskega trga za storitve sprožanja plačil. To bo trg, kjer bomo imeli več TPP-ev, ki se dopolnjujejo in to bo trg, ki bo omogočal vsem, da bodo zlahka dostopali do plačilnih računov, ne glede na to, kje so. Zato je skupni umestnik element, da bi to lahko dosegli. Drugače bi morali TPP razvijati 5000 različnih umestnikov, zato da bi imeli dostop do 5000 različnih bank v EU. To je namen skupnega umestnika, torej da bi imeli podlago za konkurenčni trg. Zato ne vidim konflikta med eh, skupnim umestnikom in varnostjo. Druga točka, izuzetje glede pristopa na osnovi tveganja. Po mojem mnenju je pomislek, ki sem ga izrazil, resen. Mislim, da bi to morali upoštevati. Po drugi strani pa mislim, da bi morali izuzetja zasnovati tako, da ne bomo spodkopali zahteve za močno autentikacijo stranke. Rešitev mora biti taka, da bomo izuzetje vezali na nekaj, kar bi pomenilo, da bomo da bo rezultat tako dober kot močna autentikacija stranke. To je cilj, ki ga želimo doseči, zato mislim, da bi bilo dobro, če bi govorili torej tudi o tem. Hvala. Hvala lepa, poročevalec. Hvala, gospod predsednik. Predlagam tehnično zasedanje za dobro rešitev. Če želimo doseči dogovor, potem moramo imeti tehnični sestanek, pripravljeni smo na kompromis, seveda je zelo pomembno, da poudarimo, da je namen PSD2 ta, da bi trg odprli novim akterjem in inovativnim rešitvam. Seveda nismo proti bankam. Če želimo doseči rešitev, potem mislim, da lahko rečem, da si dobro rešitev želimo vsi, zato predlagam tehnično zasedanje, da bomo dosegli dober dogovor. Seveda, to je stalna praksa, da imamo nadaljno razpravo za komisijo in EPA. Mislim, da bo to mogoče. Seveda pa bomo nadaljevali tudi za razpravo v parlamentu. Načeloma se vsi strinjamo, gre le za vprašanje umestnika. Umestnik je orodje za konkurenco in varnost ali pa je orodje za preprečevanje tega. Bomo videli, kakšno je mnenje. To je razprava, ki jo bomo lahko še imeli in tehnično srečanje je primerno. Gospod Fox, izvolite gospod predsednik, nobeden od naših strokovnjakov ni odgovoril na moje vprašanje v zvezi z mladim človekom, ki porabi 149 evrov in ne more potem za javnim prevozom domov. Lepo prosim, da mi nekdo odgovori v pisni obliki. Če rešitve ni, potem bo to velik problem, ki bo vplival na potrošnike. To je zelo pomembno. Hvala. prav gotovo bomo morali storiti še več v zvezi s tem in vaš primer je zelo primeren. Pred kratkim sem sam bil žrtev goljofije na internetu, ampak ne bom se spustil v podrobnosti. Dobro. Mislim, da bo parlament navezil stike z komisijo in EBA, zato da bomo lahko nadaljevali z razpravami. Hvala lepa.